Uh, start, Gospe in gospodje, dovolite, da začnem. Otvarjam našo sejo. To je zgodovinski, enkratni dogodek v zgodovini Evropske unije, namreč ta današnja seja prvič v zgodovini se je zgodilo, da imamo skupni seji širokih zastopnikov držav članic iz Ministrstev za kmetijstvo, zastopnika Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Pogovarjali se bomo o skupni kmetijski politiki. To je ena najstarejših politik v Evropski uniji. Najprej pozdravljam gospoda ministra Mareka Savickega, ki je predsedujoči sveta za kmetijstvo in pozdravljam tudi eh, gospoda Čološa, ki je komisar pristojen za kmetijstvo in razvoj podeželja. Pozdravljam tudi vse ministre in ministrice pristojne za kmetijstvo iz držav članic Evropske unije. Sedim poleg predsednika odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja eh, Evropskega parlamenta, gospoda De Castra. Skupaj s predsednikom De Castrom in eh, ministrom Savickim smo le uspeli organizirati to enkratno srečanje in hvala, da ste vsi prišli na nj. Na vsem začetku dovolite, da povdarim enega največjih dosežkov Evropske unije, Namreč to, da lahko vsakdo med vami govori v maternem jeziku in eh, tega privilegija, če hočete, se bom poslužil tudi sam. Danki koledze, ešte raz srdečne vas vitam. Zajmujeme se dzisiaj propozicijo Komisije Europejskej. Danes bomo govorili o predlogih eh, Evropske komisije, kar zadeva reformo skupne kmetijske politike, ene najstarejših v Evropski uniji. Naj vas eh, spomnim, da sta dva oziroma več odborov Evropskega parlamenta že pripravila oziroma pripravili ter sprejeli letos junija predlog o morebitnih spremembah v skupni kmetijski politiki SKP, torej Evropske unije. Gre za politiko, ki predstavlja 37 odstotkov večletnega finančnega okvira Evropske unije. Danes s to razpravo, pa tudi z našimi prihodnjimi odločitvami, pa želimo zagotoviti, da bomo imeli v Evropi trdne kmete, da bo naše kmetijstvo konkurenčno v svetovnem okviru in da bomo imeli močno, trdno kmetijstvo kot tako. Kajti ne smemo pozabiti, da je kmetijstvo eden od sektorjev, s pomočjo katerih bomo lahko čim prej izšli iz te gospodarske in finančne krize. Lizbonska pogodba je podelila Evropskemu parlamentu posebne pre, privilegije, kar zadeva kmetijstvo in odločanje na tem področju in je razširila naše pristojnosti na tem področju. Tako lahko Evropski parlament skupaj z ostalimi evropskimi inštitucijami sodeluje v procesu soodločanja. Istočasno pa so te razprave in eh, odločitve, ki jih sprejemajo, postale bolj eh, pregledne, transparentne, dostopne javnosti nasploh. Nenehno smo v stiku z eh, evropskimi državljani in državljankami Na ta način bomo skupaj lahko se zoprstavili izzivom in naredili našo skupno kmetijsko politiko čim bolj učinkovito. Na ta način bo postala bolj usmerjena na eh, dogajanje v celi skupnosti in na ta način bomo odpravljali razlike v Evropski uniji zlasti med velikimi in majhnimi kmetijskimi gospodarstvi. Na ta način bomo upoštevali posebne potrebe tistih, ki se nahajajo v najbolj oddaljenih območjih, ki so na skrajnem jugu in na skrajnem severu Evropske unije in jim zagotovili enake možnosti za razvoj. Tudi okoljske vidike želimo vključiti v razvoj našega kmetijstva, kajti varovanje okolja je tako pomembno, kakor kmetijska proizvodnja. Konec koncev želimo živeti zdravo življenje v zdravem okolju. Tudi podeželska območja želimo narediti čim bolj eh, privlačna za to, da se bodo v njih naseljevali ljudje z enakimi možnostmi, kakor v urbanih okoljih. Pripričan sem, da bodo razprave, da bo razprava danes in razprave, ki bodo sledile v prihodnosti, zgolj in samo nadaljevanje tistega, kar se že nekaj mesecev dogaja v okviru Evropske unije. Sam sem sodeloval na velikem številu sestankov v celi vrsti držav članic. Običajno me je na teh sestankih spremljal komisar Čološ, pa tudi eh, predstavniki ministrstv za kmetijstvo v Evropski uniji so me spremljali. To je podlaga za današnjo razpravo. Na ta način smo vsi dobili širši upogled v vse možne rešitve. In eh, na ta način bomo lahko prišli do doseganja kompromisnih odločitev, ki bodo zagotovile čim boljše možnosti razvoja kmetijstva v Evropski uniji. Vse vas prisrčno pozdravljam, vi ste strokovnjaki na tem področju, vi ste tisti, ki boste odločali, v katero smer se bo SKP, torej skupna kmetijska politika, razvijala. In vsem vam želim veliko uspeha pri vašem delu, tako da boste prišli do čim boljših rešitev in upam, da bo današnja razprava plodna ter nam bo pomagala pri eh, komuniciranju z našimi državljani, kar je za vse nas zelo pomembno. Hvala. Hvala. Najprej bi se zahvalil predsedniku Busku, ker je danes z nami in je tudi začel to sejo, to izredno sejo odbora za kmetijstvo, skupaj z vsemi ministri za kmetijstvo Evropske unije. Njegova prisotnost priča tudi o tem, da je za parlament ta trenutek zelo pomemben. V tem trenutku želimo vsi ponuditi pozitivne odgovore našim kmetom v Evropi. Dobar dan vsem, dobrodošli na tem skupnem sestanku o skupni kmetijski politiki. Prvič smo se skupaj zbrali z svetom ministrov za kmetijstvo in odborom za kmetijstvo in eh, razvoj podeželja Evropskega parlamenta. Ta sestanek je izrednega značaja. Danes se bomo ukvarjali z reformo, ki je popolnoma različna od preteklih reform. Ciklus reform, ki so začele leta 1992, je bil zaznamovan s kontinuiteto. Danes pa imamo pred sabo čisto nove bralne ključe. Evropski kmetje, tako kot tudi kmetje drugod po svetu, so se znašli v izrednih okoliščinah. Tudi v najbolj razvitih regijah se ukvarjamo s problemom varnosti živil oziroma pomankanja. Trgi so vse bolj, trgi vse bolj nihajo in bodo verjetno sistematično nihali v prihodnosti. Naš sistem ponudbe živil bo doživel hude preizkušnje v naslednjih letih. In eh, v krizi bodo tudi naše ambicije, kakor tudi ambicije naših državljanov. Moramo poskrbeti za kmetijstvo, ki bo zagotavljala varno oskrbo, obenem pa moramo biti pozorni do boja proti podnebnim spremembam, eh, zaščite okolja in tako dalje. Kmetijstvo pa mora biti trajnostno in zdržno, predvsem v gospodarskem pogledu. To pomeni, da moramo danes predvsem ponuditi kmetijskemu sektorju, našim kmetom, inštrumente, ki jim bodo omogočili, da se lahko odzivajo na velike izzive, ki jih ponuja ta novi scenarij. Morajo proizvajati več in onesnaževati manj. Ne smemo si dovoliti dodatnih izgub našega kmetijskega potencijala. Dolžni smo oblikovati take politike, ki bodo omogočile našim kmetom, da postanejo močnejši in bolj konkurenčni, zato da se bodo lahko zaščitili pred vsemi tvegani, ki danes eh, postavljajo pod vprašaj njihovo samo preživetje. Predlogi, ki smo jih slišali od komisije pred nekaj dnevi, so sprožili celo vrsto kritik to znotraj parlamenta in tudi znotraj sveta. Komisija je 18. novembra 2010 izrazila nekaj namir, to smo zelo cenili, vendar zdaj se zdi, da te namire eh, niso eh, povezane z ravno tako ambicioznimi predlogi. V prvih razpravah v našem odboru je prišlo jasno na dan, da dejansko nočemo novih scenarijev, temveč da želimo kontinuiteto. Zdi se, da komisija želi ohranjati proizvodnjo, ne pa jo spodbujati. Birokratska bremena za kmete se tudi večajo, vsaj tako mislijo številne politične skupine. Ukrepi za boj proti kriznim situacijam in takih situacij je bilo veliko v zadnjih letih, niso dovolj. Kot Evropski parlament smo si zadali ambiciozno pot. Pripravili smo dve poročili, eno je pripravil poslanec Lajon, potem pa poslanec Des in to želimo upoštevati tudi glede na mandat, ki smo ga prejeli od večine, ki je na plenarnem zasedanju sprejela dve poročili na parlamentarno pobudo moramo spoštovati tudi mandat, ki nam ga dajejo evropski državljani. Zdaj imamo na voljo postopek soodločanja. Gre za pomemben zakonodajni postopek. Današnja pobuda gre prav v to smer. Želimo sprožiti skupno razpravo, ki mora biti transparentna in upam, da ne bo samo priložnostna razprava. Razprava nam bo pomagala skupaj poiskati stične točke, zato da bomo lahko premostili vse ovire tega predloga ki ga imamo pred samo. Želimo ponuditi dosledne odgovore z novo stvarnostjo, ki jo doživljamo. Komisijo bomo prosili, da nam pri tem pomaga. Želimo ponuditi okvire za dogovor, ki bo, upam, prišel čim prej na našo mizo. Mislim, da se z mano strinja tudi večina mojega odbora. Mislim, da bo parlament še naprej izpolnjeval svoje obveznosti, in bo tudi uporabil svoje pristojnosti, če bomo imeli vtis, da besedilo reforme ni skladno z novim scenarijem. Najlepša hvala vsem. Za konec bi se še zahvalil predsedujočemu svetu Marku Savickemu. Njemu dolgujemo začetek tega dialoga med parlamentom in svetom v zvezi z reformo SKP-ja. Obenem se zahvaljujem vsem prisotnim ministrom za kmetijstvo, pa tudi komisarju Čološu, ki je kot vedno pripravljen na dialog. Včasih je pripravljen tudi na manjše spore s svojimi sogovorniki. Na zadnje bi gospod predsednik še pozdravil poročevalce, ki so zadolženi v našem parlamentu. To so Luis Manuel Capula Santos iz eh, skupine socialistov in demokratov in Michel Danten in Giovanni Lavia iz skupine Evropske ljudske stranke. Zdaj pa predajam besedo Marku Savickemu. Izvolite. Bardzo, Najlepša hvala. Zdravje, dragi gostje. Spoštovane ministrice in ministri, dragi gostje. Še enkrat torej, gospod predsednik, spoštovani gospod komisar, kolegice, kolegi, ministrice, ministri, dragi gostje in udeleženci današnjega srečanja. Gospod predsednik Buzek je že povdaril, da je današnja razprava nekaj, kar bi lahko označili kot zgodovinski dogodek. To velja iz treh razlogov, vsaj zame. Odkar je Poljska tista, ki predseduje Evropski uniji, že uporabljamo pravila iz Lizbonske pogodbe, ki se nanašajo na soodločanje. Drugič, začenjamo sa svojo lastno razpravo o reformi skupne eh, kmetijske politike. Tretji razlog pa je dejstvo, da je to prvo polsko predsedovanje Evropski uniji. Dovolite, da vam povem, da je zamisel za to skupno zasedanje nastala v času neformalnega zasedanja Sveta za kmetijstvo septembra letos. Pobudo pa je dal sam predsednik eh, odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske unije, gospod De Castro, potem pobudo je dal tudi komisar Čološ in seveda tudi moja malenkost. Takrat smo se odločili, da bomo organizirali odprte razprave o konkretni politiki in konkretni reformi te politike. Zakaj? Zato, ker gre za velika pričakovanja potrošnikov v zvezi s tem v tem trenutku. Po drugi strani pa mora ta reforma SKP-ja združiti interese tako producentov kot kmetovalcev in ostalih v tej verigi. Septembra smo se odločili, da bomo v Evropskem parlamentu organizirali tri razprave. Prva je današnja, na kateri so se zbrali evropski poslanci in ministri oziroma ministrice za kmetijstvo. Druga razprava bo 23. novembra. Tam se bomo srečali z kmetovalci in njihovimi organizacijami. Torej, pogovarjali se bomo s tistimi, ki so na frontni črti, če smem tako reči, kmetijskega delovanja. Tretja razprava pa bo potekala 7. decembra in ta bo razprava sestanka strokovnjakov, ki bodo ocenili predloge Evropske komisije, pa tudi skupno uh, zakonodajo Evropske unije na tem področju, torej AKI. Gre za zakonodajni svežen sedmih uh, uredb, ki jih bomo na ta način postavili v razpravo. To nam je uh, oktobra na zasedanju sveta ministrov za kmetijstvo predstavil komisar Čološ. No, naj rečem, da na svetu ministri niso z ne vem kako velikim navdušenjem sprejeli tega predloga komisije, ampak zdelo se nam je, da moramo o tem razpravljati in eh, nadaljevati z razpravami. Čez en teden, ko se bo ponovno sestav svet za kmetijstvo, se bomo poglobljeno pogovarjali o celi vrsti tem, naprimer predvsem o neposrednih plačilih. Decembra se bomo pogovarjali predvsem o razvoju podeželja. To je neke vrste časovnica, ki jo je predlagalo polsko predsedstvo, tako da bi na tej trnovi poti doseganja eh, kompromisnih rešitev v zvezi s reformo SKP-ja le lahko približali svoja stališča čim bolj se da. Vsi se zavedamo dejstva, da je pred nami ogromen izziv. Zdravstveni pregled ali health check iz leta 2008 nam je prinesel celo vrsto novih izzivov eh, na področju podnebja, na področju varovanja okolja imamo težave in velike izzive. In naši kmetovalci in državljani od nas marsikaj pričakujejo v zvezi s temi dilemami. V pogodbah smo sicer nekaj rešitev že eh, našli in jih vanje zapisali, vendar jih moramo sedaj tudi uresničiti. Pomeni, da so eh, naše obveznosti in dožnosti vse večje. Predlog komisije je neke vrste izhodišče za naše delo in upam, da bomo skupaj lahko prišli do boljše, bolj učinkovite skupne kmetijske politike. To je nekaj, kar uh, si želi zlasti polsko predsedstvo. Želimo to politiko bolj poenostaviti, tako da jo bo lažje, kar zadeva njena pravila, izvajati v praksi, da bo bolj prilagojena prihodnim izzivom. Na ta način bo kmetijstvo v Evropski uniji lahko postalo bolj konkurenčno v svetovnem okviru. Gospod predsednik parlamenta, gospod predsednik odbora, gospod in gospodje, najlepša hvala, da ste prišli na to sejo danes. Mislim, da je to resnično odličen začetek, izhodišče za pot, ki nas bo, upam, pripeljala do pravih rešitev. Hvala. Hvala, komisar. Gospod komisar. Merci. Uh... Najlepša hvala. Najprej bi se želel zahvaliti Evropskemu parlamentu in svetu za organizacijo te razprave, potem, ko je komisija predstavila svoj predlog za reformo SKP. Zlasti bi se želel zahvaliti predsedniku Buseku za vso pozornost, ki jo je namenil tej politiki. In ta politika je, kot sem veliko krat že povedal, verjetno edina skupnostna politika, ki je gospodarske narave in prvič se je tudi zgodilo, da je parlament eh, v celoti vključen v postopek odločanja o tem. Ta priložnost dialoga med svetom in parlamentom, ki bosta skupaj odločala na podlagi predloga komisije, to je zgodovinski trenutek. In zgodovinski je tudi postopek soodločanja, ta se prvič uporablja za skupnostno politiko, ki bo imela močnejši eh, vpliv kot vse druge sektorske politike na naše življenje. Kajti skupaj bomo na ravni skupnosti odločali in te odločitve bodo veljale za vsako državo članico in za vsako regijo. Zato sem zelo vesel, da se je začela tako živahna razprava o tej politiki. Ta uh, živahna razprava se mi zdi normalna in za javno razpravo smo začeli lani. Sedaj začenjamo z razpravo na podlagi predlogov, ki so na mizi. Ampak tokrat se bomo morali tudi odločiti. In sicer ne samo Eh, o eni ali drugi točki, ampak o vseh točkah, kajti tu gre za skupnostno politiko in zato ne moremo puščati ob strani stvari, ki nas ne zanimajo in eh, se ukvarjati samo s tistimi, ki nas zanimajo. Zato moramo upoštevati vse vedike in vse ti vedike moramo znati postaviti na mizo na eh, skladen način, tako da bo ostala skladna tudi skupnostna politika. Pomembno je podariti še naslednje dejstvo. Sprejete bodo politične odločitve, ampak o tehničnih instrumentih, ki se bodo morali uporabljati na terenu. Evropska komisija je na mizo dala svežen predlogov in eh, ta svežen predlogov je predvsej obsežen, veliko strani obsega, veliko elementov in zato menim, da je pomembno poglobiti tudi vsebino teh eh, elementov. Eh, ko se bodo sprejemale politične odločitve o tem ali onem, bo najprej treba dobro razumeti predlog. In vsa ta razprava, vse, eh, vsa predavanja, ki jih je organiziral Pavlo de Castro oziroma ki jih je predlagal eh, Pavlo de Castro za naslednje tedne, vse to bo zelo korisno, kajti to nam bo omogočilo te predloge razčleniti in dobro razumeti to, kar je sedaj pred nami na mizi. Zelo hitro so se pojavili odzivi, to je normalno, kajti vsak pove svoje mnenje in vsak tudi mora biti vključen v postopek odločanja. Ampak eh, slišal sem in bral sem eh, v eh, tisku določene stvari, ki niso bile v skladu z resničnostjo, kajti nekateri so komentirali o stvarih, ki jih komisija ni nikoli omenila in uh, Eh, o stvarih, ki nikoli niso bile predstavljene na tak način, kot je bil razumljen v predlogu komisije. In zato mislim, da so te priložnosti dobre. Omogočile nam bodo poglobneje spoznati te projekte. Pavlo de Castro želim povedati naslednje. To, kar smo dali sedaj na mizo, kar je komisija sedaj dala na mizo, je povsem v skladu s tistim, kar je bilo zapisano v sporočili iz novembra leta 2010. Jasno je, da se vsi ne moremo strinjati z določenimi elementi tega predloga, ampak mi eh, upoštevamo eh, proizvodno hrane, mi upoštevamo potrebo po stimulacijo kmetijstva, da se poveča eh, trajnostna proizvodna in potem smo upoštevali tudi eh, tržne elemente in pa potrebo po povezovanju le teh eh, z drugimi instrumenti. Vsi ti predlogi so del celovite vizije te reforme. Gre za celoto. Ta celota upošteva potrebe kmetov, tako da bodo lahko nadaljevali svojimi dejavnostmi, upošteva pa tudi želje evropskih državljanov skupna kmetijska politika je javna politika, to ponavljam. In če ta politika ne bo znala uskladiti eh, obeh strani, obeh deležnikov, se pravi kmetov in pa neposrednih, eh, eh, neposrednih udeležencev v tem procesu, torej, če tega ne bomo uspeli, doseči in narediti take predlog, takega predloga, ki bi uh, vseboval uh, potrebe enih in drugih, ki bi upošteval upošteva enih drugih, bomo samo okrepili ta razkorak, ki obstaja med kmeti na eni strani in evropskimi državljani na drugi. Kot politiki, nimamo pravice iti v tej smeri. Moramo braniti kmete, zato da bodo lahko upravljali svoje delo v splošnem evropskem interesu. In predlog je napisan v tej smeri. Naj na hitro povem nekaj besed o vprašanju eh, ravnotežja med večjo proizvodno in trajnostno uporabo verov. Večkrat sem že slišal in to ste rekli tudi vi, da bo bodoča SKP eh, omejevala kmetijsko proizvodnjo, bi jo pa morali podvojiti. Drugi pa spet pravite, da bomo za okoljskimi ukrepi, ki so predlagali, naredili greenwashing, se pravi, bomo samo na zeleno oprali eh, celo politiko, ne bomo pa zagotovili ustreznega upravljanja naravnih virov če omenim samo ti dve stališči, eh, lahko vidimo, da gre za uravnotežen predlog, ki podpira kmetijsko proizvodno, istočasno pa spodbuja kmete k trajnostni kmetijski proizvodi. SKP pa sedaj ne postaja neka politika, katere cilj bi bil samo varovanje okolja, ampak katere cilj je produktivno upravljanje zemlič na trajnosti način pot, potrudili smo se, kot še nikoli prej, da bi vključili tudi raziskave in inovacije v povečanje kmetijske proizvodne. O tem smo veliko krat govorili in mislim, da druge možnosti ni za v prihodnost, če želimo povečati tako proizvodno kot eh, storilnost eh, kmetij. Torej, Samo tako bomo eh, lahko povečali produktivnost in, eh, in proizvodno, če bomo vključili rezultate raziskav in pa inovacij. Temu pa moramo prilagoditi tudi eh, proračun. Proračun za raziskave in inovacije mora vsebovati tudi postavko za kmetijstvo. In Zagotoviti moramo, da bo, kmet, da bo povečanje kmetijske proizvodne in povečanje storilnosti postalo trajnostno in trajno. To bomo pa dosegli tako, da bomo učinkovito uporabljali inteligenco, ki obstaja v znanstvenih krogih Evropske unije. Poleg tega e, smo obdržali tudi posebno podporo za e, območja z manj ugodnimi pogoji. To smo v bistvu poudarili v svojem predlogu, torej podporo tem eh, območji, območjem z manj ugodnimi pogoji. Naš cilj je obdržati in bolje definirati to podporo, eh, ki je namenjena tistim regijam, kjer obstaja tveganje, da bo določena aktivnost izginila. In eh, na ta način želimo zagotoviti proizvodno po EU. Vsi ukrepi so namenjeni podpori proizvodnje, in podpori eh, večje produktivnosti. In zdi se mi, da smo predlagali trajnostne orodja za upravljanje trga. O tem smo veliko krat govorili. Te eh, eh, tržne orodja moramo preoblikovati v pravo varnostno mrežo. O tem bom govoril pozneje. Sedaj pa še ekološka konkurenčnost prvega stebra nekaj besed o tem. Mislim, da je zelo pomembno, da eh, skušamo zagotoviti eh, stori, eh, storilnost kmetijskega proizvodnja, ne da bi škodili naravnim virom. Mislim, da eh, kmetici. Ne, Ne želijo, da se jih vedno postavlja v nasprotje z dobrim upravljanjem naravnih virov. Mislim, da so kmetije že veliko naredili v več regijah Evropske unije in to smo povdarili. Z načeli, ki so jasno eh, določena in to je v interesu kmetov. Ko govorimo o večji kmetijski proizvodnji, o večji produktivnosti, mislim, da se vsi strinjamo, da je eno in drugo treba povečati. Ampak v Evropi ne bomo povečali proizvodnje z eh, povečanje površin, obdelovalnih površin, ampak z boljšim upravljanjem obstoječih površin. To sta dva elementa, ki jo je treba povezati, potem pa še nekaj ukrepov, ki smo jih predlagali. Eh, to smo predlagali tako, da je rezultate mogoče dobiti brez prevelikega povečanja upravnega bremena. In eh, rekli ste, upravno breme je tisto, ki se povečuje isti Evropski parlament, ta Evropski parlament je od komisije zahteval, da se zagotovi boljše upravljanje eh, proračuna, ki je namenjen različnim politikam. In to skušamo narediti. Če želimo rezultate, je treba določiti cilje. Najenostavnejša SKP bi bila e, taka, da, ne, da bi samo razdelili denar, pa nič zahtevali v zameno. In e, Evropski parlament je odgovoren pred svojimi voljivci in je odgovoren tudi za dobro upravljanje finančnih sredstev in ta parlament je zahteval od komisije, da eh, eh, predlaga, kako zagotoviti dokaze o učinkovitem eh, upravljanju sredstev in kako dobiti rezultate. In komisija je to naredila in smo sprejeli najenostavnejšo možno ureditev za to. Potem elementi poenostavitve. Še vedno gre tu za upravno breme, o katerem ste govorili. Če si pogledate v eh, program razvoja podeželja, tam smo predlagali novo eh, upravljanje za to politiko. Eh, razvoja podeželja, tako da bi države članice imele čim več fleksibilnosti in da bi lahko ukrepe uporabljale na najenostavnejši način. V primerjavi se trenutno situacijo je to, kar je na mizi, ureditev, ki je enostavnejša in ki je bolj prilagojena potrebam držav članic. Tu smo poskušali stvari poenostaviti. Potem smo zmanjšali upravno breme tudi Eh, pri eh, kontrolu ukrepov na skrižne skladnosti. Tu smo zmanjšali upravno breme tako za kmete, kakor tudi z, eh, za eh, uporabnike njihovi, njihove proizvodnje oziroma proizvodno. Upoštevali eh, smo tudi regije, ki dobro eh, upravljajo se sredstvi. Eh, E, tam bo mogoče zmanjšati število kontrol oziroma inšpekcijskih pregledov, če se je izkazalo, da so sredstva ustrezno uporabljale. Tudi to je poenostavitev v primerjavi s trenutnim sistemom kontrol. Potem imamo pa še schemo e, plačil za majhne kmete. Ta nova schema nam bo omogočila poenostaviti kontrole za 33 odstotkov e, upravičencev SKP, ki pa predstavljajo samo 37 odstotkov površin. To bo zelo zmanjšalo upravno breme tako za eh, uprave, kako tudi za kmete. Potem so tu še ukrepi, ki smo jih predlagali za pozelenitev. Tu smo eliminirali vse tiste ukrepe, o katerih smo veliko krat govorili. Spomnite se, eh, ko smo imeli javno razpravo, smo razpravljali o tem. Sedaj smo predlagali samo tiste ukrepe, ki jih je lahko nadzorovati torej, tu imamo na eni strani cilj, ki smo si ga določili eh, z instrumenti, ki so predlagani v SKP in pa upravno breme na drugi strani. In mislim, da nismo povečali upravnega bremena. Vseeno pa smo omogočili ustrezno učinkovito poročanje o uporabi denarja in o doseženih rezultatih, kar zadeva tržne ukrepe. S tem bom zaključil. Zvesti smo bili tistemu, čemer smo se dogovorili, okrepiti tržni mehanizem kot pravo varnostno mrežo, safety net. Kaj ta pomeni? Ta pomeni preprečiti krize eh, in s tem, ko smo okrepili eh, tradicionalne instrumente, zasebno skladiščenje in javna intervencija in pa klauzula, ki govori o, izjem, o izjemnih nepravilnostih, Torej, s tem bomo lahko križe, krize preprečili ali pa se hitro odzvali, če bo do nje prišlo. Potem so tu še instrumenti, ki jih e, trenutno ni. Te smo predlagali za težke situacije na trgu, to je e, vzajemni sklad in pa sklad za finančne pomoči. In če želimo to kombinirati s težo e, organizacij proizvajalcev, in pa če želimo to kombinirati z dobrim delovanjem trga. Mislim, da smo na ta način zagotovili dobro upravljanje trga, ampak to ne administrativno. To ne pomeni, da bodo javni organi posegali na delovanje trga, ampak sami proizvajalci bodo sodelovali, bodo udeleženi v dobrem upravljanju trga. Eh, tu so eh, še eh, organizacije proizvajalcev, tem smo dali finančna sredstva, tako da lahko te organizacije med seboj sodelujejo in mislim, da bomo s tem zagotovili dobro upravljanje trga, istočasno pa bomo trgo dopustili, da bo dajal prave signale proizvajalcem. To je bilo nekaj elementov, s katerim želim povdariti naslednje. Predlog komisije je uravnotežen predlog, to je predlog, ki se, eh, ki se naslavlja na EU 27 članic, upošteva raznolikost kmetijstva s ciljem zadržati skladnost SKP. Seveda, Pavlo, komisija je pripravljena z vami razpravljati o možnih izboljšavah tega predloga. Edino, kar vas pa sedaj prosim, pa je naslednje poglobimo te predloge, ki so na miže. To so tehnične predloge, ampak te, politična razprava pa mora pripeljati do odločitev, ki jo bo mogoče uporabiti na trgu, ki bo eh, enostavna, ampak tudi, eh, tudi učinkovita. Hvala lepa, sem pripravljena na nadaljno razpravo. No, navremo dubi. O tem nimamo dvomov, dragi komisar. Prepričani smo, da bomo dobro sodelovali s tabo in s tvojimi službami, zato da bomo lahko poglobili vse posamezne točke reforme. Žal, danska ministrica za kmetijstvo Mete Gerskov ni prišla na današnji sestanek zaradi težav mm, z letalom. Zdaj predajem besedo ciprškemu ministru za kmetijstvo, to je Sofoklis Aletraris. Izvolite. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, gospod komisar, gospe in gospodje, poslanci, poslanke. Najprej bi vam čestital za to pobudo, za organizacijo tega sestanka. Hvala tudi za to, da ste mi ponudili priložnost, da spregovorim v vašem odboru kot predstavnik Trojke Evropskega sveta. Vsi se zavedamo potrebe po sodelovanju med našimi inštitucijami, zato da bomo zagotovili dobro delovanje vseh inštitucij in zato, da bomo tudi uspešno izpeljali reformo SKP, ki je tudi najpomembnejša skupna reforma Evropske unije. Evropska komisija nam je posredovala določene predloge. Gre dejansko za zelo bogato reformo. Zahvalil bi se komisarju Čološu za prizadevanja, ki jih vlaga v doseganje teh ciljev. Pričakovanja naših državljanov so zelo velika, izzivov je veliko in eh, trenutne razmere so zelo težavne. Moramo se vsi prizadevati za to, da bomo izpolnili to zapleteno nalogo. Cipr bo vodil svet v drugem polletju leta 2012 računam na vaše sodelovanje in tudi na vašo podporo, računam na podporo Polske in Danske, zato da bomo lahko zaključili razpravo pred koncem leta 2012, tako da bo tudi sprejeta uredba, ki se nanaša na reformo SKP. Cipr je majhna država z omejenimi sredstvi tudi mi se zavedamo zapletenosti vseh teh tem. Smo pa tudi država, ki nima velikih interesov na tem področju. Upamo, da bomo neutralni pri delu, vendar tudi pozitivno naravnani, zato da bomo ščitili interese Evropske unije. Delovali bomo kot posrednik v sodelovanju z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Dejal bi tudi, da je Cipr trenutno pozitivno, da je precej naklonjen predlogom Evropske komisije. želimo okolju prijazne ukrepe, moramo upoštevati celo vrsto kriterijev, moramo upoštevati naše skupno bogatstvo, boriti se moramo proti podnebnim spremembam in izboljševati konkurenčnost vseh sektorjev evropskega kmetijstva. Pomembna je pomoč za male kmete, sodelovanje med inštitucijami, eh, sodelovanje tudi v okviru raznih skladov, moramo uporabiti lokalne prednosti in se boriti skupaj proti vsem problemom. Zato pa potrebujemo določena orodja. Moramo torej sprejemati pomembne odločitve, tudi kar zadeva večletni finančni okvir. Odblizu moramo spremljati to razpravo, ne smemo meniti, da so eh, edine pomembne eh, odločitve komisije. Slišal sem tudi kritike Evropskega parlamenta, obenem pa je pomemben tudi prispevek Evropskega parlamenta, zato da bomo lahko vsi skupaj kosi z izzivom na področju SKP. Prepričan sem, da bomo sodelovali in da bodo pri tem prispevale vse inštitucije, tako da bomo lahko izpolnili vse namere in načela, ki jih dobimo v predlogih komisije. To se bo moralo spremeniti v pozitivne odločitve, pri tem je glavni cilj tudi administrativna poenostavitev. poenostavitev je za nas zelo pomembna. Vendar ne moremo se zadovoljiti s teorijami. To načelo je treba uporabljati vse povsod. Gre za pozelenitev prvega stebra, gre za osnutke, ki se nanašajo na male kmete. Obenem pa so pomembne reforme, ki temeljijo na skupni strategiji z drugimi skladi pomembni so dolgoročni cilji, pa tudi vzpostavitev nekakšne rezerve na ravni drugega stebra. To pa ne smo potem voditi v zamude pri objavi razpisov na področju kmetijstva. Niti ne sme usmerjati sredstev na področja, kjer so bili že doseženi cilji. Cipr je zelo dozeten tudi za probleme podnebnih sprememb. Vsi moramo prispevati eh, k blažitvi posledic podnebnih sprememb, moramo zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Obenem bi vas spomnil na to, kako si moramo prizadevati za to, da bomo prenovili kmetijstvo in za to, da se bomo prilagodili vsem spremembam, ki so že pred nami. Morali bomo tudi opredeliti kriterije, ki so povezani s tem pomembnim izzivom podnebnih sprememb. največja tveganja bi bila povezana z, z opuščanjem kmetijstva v regijah, kjer je donos najmanjši. Nekaj takega smo že izkusili na Cipru. Pri nas imamo veliko opuščenih kmetijskih zemljišč, ki so zdaj podvržena dezertifikaciji. Zdi se, da je komisija izključila ta zemlišča, ker tega ne dobimo v samih izračunih, na podlagi katerih se delijo sredstva. Mogoče gre za regionalno um, temo, vendar bi vas upozoril na pomen tega vidika. Obenem je nujno treba, da zagotovimo transparentnost, kar zadeva drugi steber. Komisija je preučila posledice možnih scenarijev. Zdi se, da se nagiblje k temu, da bi šli v smer prvega stebra predlagam, da bi komisija čim prej povedala, katere so njene namere, zato da bomo lahko tudi sami zauzeli stališča in da bomo imeli jasen pogled nad situacijo, ki se nanaša na financiranje skupne kmetijske politike. Upamo, da bo naša razprava plodna in smo tudi pripravljeni dati svoj prispevek. Hvala. Bene, grazie al ministro hvala, minister eh, Sofoklis Altetraris. Zdaj pa so na vrsti poročevalci, najprej Luis Capula Santos. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, predsednik parlamenta, komisar, ministri, ministrice, gospe in gospodje. Na začetku naj se vam zahvalim za to, da ste se odzvali na to našo pobudo in prišli na uh, današnjo sejo. Mislim, da to dobro odraža pripravljenost za tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom. V imenu svoje politične skupine in kot poročevalec naj povdarim, da je moja politična skupina vsekakor uh, pripravljena sodelovati z komisijo, z svetom, Brez dvoma je skupna kmetijska politika najstarejša v Evropski uniji, najbolj skupna bi lahko rekli od vseh politik je. Zasnovana je na blagostanju in solidarnosti, ki je pravzaprav temelj celotnega evropskega projekta. Ne smemo pozabiti, da tudi naša kulturna identiteta pravzaprav v veliki meri izhaja iz kmetijstva, kmetijskega okolja. To je neke vrste cement, ki nas povezuje in nam bo pomagal, odzvati se na izzive današnje situacije in nam bo pomagal pri premagovanju nacionalnega egoizma. Mislim, da moramo v novem kontekstu sveta reformirati ustrezno tudi skupno kmetijsko politiko, da bo bolj poštena, ker zadeva različne regije, kmetovalce in države članice. Istočasno pa mora biti konkurenčna, okolju prijazna in mora upoštevati tudi potrebe potrošnikov. Sveda so to vse zadeve, ki jih je težko združiti. Zato moramo vsi prevzeti odgovornost v tem dialogu, da pridemo do ustreznih kompromisov. Predlogi komisije vsebujejo načela in cilje, ki so v temelju v skladni s stališčem parlamenta. Parlament je letos dvakrat eh, razpravljal o reformi skupne kmetijske politike in je dve ustrezni poročili na tem področju podporil z veliko večino. Vprašanje pa je seveda, kako te ta načela in cilje uresničiti v praksi. Različne negativne odzive smo zaznali v političnih krogih, v krogih kmetijstva, v celi vrsti držav članic. Nekateri pravijo, da je proračun namenjen kmetijstvu neustrezen, zlasti če ne pozabimo na to, da neposredna plačila, ki so v srcu same reforme, bodo ostala nespremenjena glede na zgodovinske dosežke oziroma stališča ter Eh, dosežke posameznih držav članic. Mislim, da to ne ustreza eh, potrebam naših kmetovalcev. Mislim, da tukaj komisija mora malce še premisliti. Nacionalne cilje je treba določiti šele potem, ko smo opravili potrebne izračune. Sveda moramo imeti tudi ustrezne korektivne mehanizme, če bi prišlo do prevelikih razlik. V zgodovini SKP in eh, njenih reform se je to že dogajalo v preteklosti. In eh, to mislim, da je ključnega pomena. Tukaj bomo morali tudi kot politiki prevzeti odgovornost, da dosežemo kompromis. Seveda pa obstaja še drugi eh, izzivi, naprimer ozelenitev posameznih stebrov, potem tržne poseganje ali intervencije na trgu kmetijskih proizvodov, potem eh, razvoj podeželja In eh, oba stebra je povezati treba z strukturnimi skladi, ki se ukvarjajo z drugimi področji. Torej, v tem uh, ključnem trenutku razvoja Evropske unije moramo prevzeti politično odgovornost in vabimo vse uh, ostale uh, soigravce, da se nam pridružijo pri tem našem naporu. Hvala. Hvala, Luis. Zdaj na vrsti Mišel Danten. Izvolite. Ja. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva vprašanje ured, enotne sud, bi začel z dvema stvarema. Najprej, v poročilo kolega Alberdesa je Evropski parlament podprl okrepitev, eh, okrepitev eh, pristojnosti proizvajalcev v prehrambni verigi. Kar pa zadeva eh, samo delovanje te verige, Tu smo pa videli, da se delež proizvajalcev zmanjšuje in eh, to 10 odstotkov v eh, desetih letih. To situacijo moramo popraviti. Druga stvar, ki jo želim ponovno omeniti. V zadnjem času smo videli, da eh, trgi zakona ne morejo preprečiti velikih kriz, v katerih niti proizvajalci, niti predelovalna industrija niso mogli ustrezno Eh, preživeti. Kajti danes imamo ves, več kriz, podnebna kriza, zdravstvena kriza, eh, ekonomska kriza, proizvajalci so zelo, eh, v zelo težki situaciji, zato ker so njihove marže omejene v času. In predlog Evropske komisije vsebuje zanimive elemente kot odgovor na ta vprašanje, ampak izgleda je, da so nekoliko preveč odprli ti do konkurence že več eh, let poskušamo proizvajalce ozavestiti o pomenu trga, ampak eh, trg mora postati zlasti, ker zadeva zaloge bolj transparentnost. In eh, vprašanja, ki jih moramo preučiti skupaj, morajo ta predlog pomagati poglobiti. To, kar se mi zdi bistvenega pomena, je to, da skupaj ponovno uh, uh, opredelimo uh, konkurenčno pravo, uh, ki se uporablja na prehramnem področju. Kaj ti? te. Po eni strani imamo skupine, velike distribucijske skupine, ti so postali mastodonti in e, po drugi strani imamo tudi kartele, o katerih govorijo e, organi in e, o kartelih govorijo takrat, ko se želi nekaj kmetijskih proizvajalcev organizirati, da bi lažje delovali na trgu. In zato je potrebno, da komisija tu veliko naredi. To je njena naloga. Eh, in te naloge ji ne želimo oduzeti. Vendar pa se moramo vprašati o eh, področju uporabe delegiranih aktov in izvedbenih aktov, ki jih komisija eh, predlaga in ki lahko jutri pokrivajo takšne odločitve, ki po našem mnenju spadajo v pristojnost odločanja ministerskega sveta in Evropskega parlamenta. Hvala. Hvala, Mišel. Besedo ima Giovanni Lavija. Hvala, gospod predsednik odbora, gospod predsedujoči svetu, gospod komisar, dragi kolegi. Z velikim veseljem sodelujem na tej pobudi. Reforma je za nas v tem parlamentu pomemben trenutek, zato da bomo lahko prisluhnili vsem akterjem kmetijskega sveta. Želimo razumeti, kako drugi gledajo na predloge komisije. Skupna kmetijska politika je zgodovinska politika Unije. To je prva politika, ki je vedno posrkala največji del sredstev. Ta politika je omogočila, da so se za isto mizo zbrale vse države unije, zato da bi dosegle skupne odločitve. Danes je jasno, da SKP nudi dodano vrednost, skupaj lahko delamo in eh, uresničimo veliko več, kot bi uresničili na nacionalni ravni. Zaradi tega se zavedamo pomena evropskega evropske razsežnosti kmetijske politike. Seveda, kmetijska politika potrebuje sredstva. Evropska komisija je oblikovala določene predloge, ki se nanašajo na sredstva za novo kmetijsko politiko. Dejansko pa smo pri tem zabeležili nekakšno zamrznitev sredstev za leto 2011 oziroma za stalno zmanjševanje sredstev v naslednjih letih. To zmanjševanje sredstev na področju kmetijske politike mora spodbuditi razprave. Jasno je, da moramo pri tem upoštevati tudi večletni finančni načrt. To me, gospod komisar, zelo skrbi. Vi veste, da je odobritev novega finančnega okvira tehnično mogoča samo ob soglasju vseh držav. V trenutnih kriznih razmerah imamo zelo velika razhajanja med evropskimi državami in to vodi samo v eh, pomisleke in skrbi. Tudi v tem okviru bomo morali v parlamentu razmisliti, o našem stališču glede besedila o reformi skupne kmetijske politike. Najprej moramo vedeti, kakšna sredstva bomo imeli na voljo in potem bomo lahko oblikovali stališče. Moramo torej zagotoviti doslednost med sprejemanjem večletnega finančnega okvira in sprejemanjem reforme skupne kmetijske politike moramo upoštevati časovnico. To je naloga, ki smo si jo zadali. Seveda, to bi lahko vodilo tudi v zamude. Vendar menimo, da je to potrebno. Težko bo opredeliti eh, sredstva za ozelenitev v okviru prvega stebra, če ne bomo poznali splošnih sredstev. Težko bo opredeliti raz, eh, vsebine politike za razvoj podeželja brez finančnega okvira. Težko bo opredeliti pravila financiranja, če ne bomo vedeli, o čem sploh govorimo. Jasno je, da je to pot, ki jo bomo morali obrati skupaj, tudi na podlagi pregleda večletnega finančnega okvira. Eno me skrbi. Gre za povezovanje s starimi uredbami, ki jih moramo povezati z Lizbonsko pogodbo. Mogoče hitimo in eh, tvegamo, da bo prišlo do podvajen med dvema temama in to gotovo ne bo nekaj pozitivnega. To nam ne bo omogočilo hitrega zaključka razpav o reformi. Moramo zagotoviti, da bomo obrali drugačno pot od tiste, ki smo jo obirali v preteklosti. Naj zaključim z upom. Vprašanja o financiranju SKP-ja morajo zagotoviti boljšo uporabo sredstev in tudi pregled mehanizmov sankcij. V preteklosti so posamezne države Evropske unije večkrat nastradale zaradi prejšnje situacije, ko smo imeli samo paušalne znižanja. Najlepša hvala. Grazie, Giovanni. Hvala, Giovanni. Zdaj na vrsti prvi krok razprave. Najprej bom predal besedo dvema ministroma. Najprej na vrsti belgijski minister Sabin Laurel, potem pa bo na vrsti bolgarski minister. Sabin. Najlepša hvala, Pavlo. Najprej bi se zahvalila tebi in vsem, ki so mi omogočili, da sodelujem na tem sestanku. To je prvič, da imamo to vrstni sestanek. In to kaže na to, kako morajo biti te teme med sabo povezane v okviru soodločanja. Ne bom se spuščala v podrobnosti. Izpostavila bi nekaj pozitivnih elementov zdaj lahko začnemo delati na podlagi teh predlogov in to konkretno. Potem moramo se osredotočiti na pozitivne ukrepe, predvsem tiste, ki zadevajo mlade kmete. Potem to so nujni ukrepi in to nam je manjkalo v preteklosti, ko smo imeli krizne situacije. To bo tudi omogočilo, da se bodo organizacije proizvajalcev strukturirale upamo, da bomo imeli tudi pomembna pogajanja v zvezi s tem. Izpostavila pa bi tudi nekaj negativnih vidikov. Najprej nekaj, kar nas neposredno zadeva. Delali smo na podlagi teh besedil in dejansko v njih nismo zabeležili nikakršnega poenostavljanja in niti transparentnosti. Ravno nasprotna. Imamo samo uh, določene sloje, vendar nimamo jasnega pregleda nad to poenostavitvijo. Potem načelo razporeditve sredstev med državami članicami ne more biti uh, ustrezno, po našem mnenju. Kot eh, belgijska ministrica si lahko dovolim tako izjavo, Belgija bo zaradi tega izgubila največ Pri nas imamo najbolj produktivne kmete na ravni Evropske unije. Vi pa dejansko zdaj niste upoštevali naše prostorske specifike. Tretji negativni element, ozelenitev. Seveda se lahko strinjamo s cilji ozelenitve, vendar ne strinjamo se s predlaganimi ukrepi. To je preveč zapleteno in tudi predrago. Uh, Zaradi tega želimo več fleksibilnosti. Še četrta negativna točka, specifični element, gre za predlog, da bi opustili sistem kvot na področju sladkorja od leta 2015. To je sektor, ki je, imel velike, je doživel velike spremembe. Torej ne nasprotujemo temu, da bi opustili kvote, vendar ne od tistega leta naprej. Potem drugi steber tudi pri tem, se strinjamo s celo vrsto ciljev, lahko bi tudi spostavili določene elemente, s katerimi se ne strinjamo, opredelitev najbolj prikrajšanih regij, vendar moramo biti tehnični pri opredelitvah. Morali bi razpolagati specifičnimi številkami, kar zadeva predloge komisije in razporeditev med državami članicami. Za zaključek bi povedala še naslednje, to je le prva analiza. E, pogrešamo bistven element v tem predlogu komisije. Nimamo nobenih e, elementov, ki bi e, nam pomagali pri boju proti ekstremnosti izrednemu nihanju cen v zvezi s tem nimamo nič konkretnega v tem predlogu. Belgija bo sodelovala pri razpravi, gotovo zelo pozitivno in konstruktivno, na to pa sem želela opozoriti. Hvala. Hvala, Sabrin. Besedo ima Miroslav Najdenov, to je bolgarski minister za kmetijstvo. Potem pa bodo na vrsti poslanci. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej se vam želim zahvaliti za to priložnost. Zahvaljujem se eh, odboru Agri, eh, potem eh, polskemu predsedstvu in tudi komisiji eh, ter parlamentu seveda, zato da imamo sedaj to zelo pomembno razpravo o prihodnosti SKP. Dovolite mi, da se dotaknem nekaterih predlogov eh, in da tudi povem, kaj si v njih mislim. Najprej, neposredne pomoči, eh, ozelenitev, eh, schema specifičnih pomoči in pa kohezija. Neposredna plačila. Ta plačila so bistvenega pomena in dopolnjujejo prihodek kmetov, Da pa bi lahko te cilje dosegli in da bi se lahko soočili z izzivi, ki so pred nami, moramo imeti ustrezna sredstva za to. Porazdelitev med državami članicami in znotraj eh, posameznih držav članic je izredno pomembno vprašanje in upamo, da bo eh, do vsi kmetje obravnavani enako, ne glede na to, iz katere države prihajajo. Potem eh, korekcijska metoda eh, direktnih plačil. Eh, ta korekcija predstavlja korak v pravo smeri, vendar pa menim, da bi potrebovali ambicioznejše ukrepe na tem področju. Potem eh, konvergenčnost za Bolgarija in Romunija bi želeli, da, da bi leta 2014 najkasneje dosegli maksimum plačil, kajti to bo zelo pomembno eh, za bolgarske in romunske kmete, ki bodo tako lahko našli svoje mesto na evropskih trgih. Potem ozelenitev. ekološki ukrepi so pomembni, ampak 30 odstotkov to je preveč. Menimo, da je potrebno več fleksibilnosti pri teh odstotkih, tako da bi lahko vsaka država reševala svoje ekološke probleme na sebi v specifičen način. Pozdravljamo možnost pomoči eh, v povezavi z navskrižno eh, skladnostjo. Na ta način bomo lahko pomagali določenim eh, sektorjem zlasti živinoreji. To so sektori, ki so v težavah. Imamo pa pridržke oziroma pomisleke v zvezi s prago 150 evrov. po našem mnenju, bi tu morali predvideti določeno mero fleksibilnosti in države članice bi morale imeti same možnost, da upravljajo eh, se skladi oziroma z denarjem v prvem eh, in drugem eh, sebro in menimo tudi, da bi morali imeti možnost enostavnih prenosov iz enega in drugega sebra. kar zadeva pr projekt do leta 2014. Za razliko od starih držav članic ima Bolgarija večje površine kot tiste, ki so predvidene. Imamo pa več projektov za to. In teh bo še več kaj pa zadeva upravljanje trga in intervencije na trgo in eh, kar zadeva različne sektorje. Tu pa smo zato, da se uporabljajo različni instrumenti in menimo, da ti ukrepi predstavljajo varnostno mrežo, vendar pa bi tu morali biti predvideni še drugi ukrepi razvoj podeželja in pa prioritete na tem področju. To je moja naslednja točka. Svežen instrumentov, ki se nanaša na ocenevanje tveganja in v tem pogledu podpiramo vse okrepe, ki omogočajo boljšo sodelovanje med gozdarskim in kmetijskim sektorjem in pa akademijo vendar pa eh, se ne, eh, se ne strinjamo za petimi odstotki, ki jih eh, predvideva komisija oziroma predlaga komisija. No, Hvala, gospod minister Najdenov. Opravičujem se, vendar morate spoštovati čas, ki ga imate na voljo, tudi ker morajo nekateri oditi prej. Zdaj je na vrsti Albert Des, potem pa Garcia Berez. Ja, gospod predsednik, gospod predsedujoči svetu, gospod eh, komisar, ministrice, ministri, gospe in gospodje, parlament, svet in komisija. V prihodnosti nosijo veliko odgovornost za razvoj eh, kmetijske politike do leta 2013 imamo ogromno kmetovalcev v Evropi, ki uh, skrbijo za obdelavo več milijonov hektarjev obdelovalnih površin, imamo tudi milijone in milijone potrošnikov, ki potrebujejo ustrezne proizvode in tako naprej in tako dalje. Če si človek ogleda kmetijstvo v Evropi, potem ugotovi, da je v zadnjih desetletjih bistveno bolj zaostajal razvoj kmetijstva v primerjavi z razvojem recimo finančnega sektorja. Moj vtis je naslednji. Kmetijska politika, nekateri pravijo, naj bi ustvarila največje primankljaje v proračunih Evrope. Ne, to ne more držati. Druga so področja, ki so ustvarila ta, eh, te primankljaje. Mlade generacije nimajo zaradi tega prave perspektive. Iz eh, ene volilne ali predvolilne kampanje eh, se premikamo v drugo in obljubljamo vse mogoče. Gospod komisar, večina 650 strani vaših predlogov sem prebral in moram reči, da sem bil nekoliko prestrašen, ko sem videl, da vaši predlogi pomenijo še več birokracije, kakor v preteklosti. Ta reforma pomeni še več birokratskih bremen za naše kmetovalce. Prosim, gospod komisar, da najprej preverimo vaše predloge. Sam menim, da če mi kritiziramo predloge komisije, potem moramo seveda podnuditi nekaj boljšega. In v naslednjih mesecih bomo morali tako v Evropskem parlamentu kot v svetu najti takšne predloge. Bojim se, da raznolikosti in velikih razlik v eh, stanju kmetijstva v državah članicah s temi predlogi komisije ne bomo razrešili. Nepravičnosti moramo odpraviti, odpraviti moramo primankljaje tam, kjer ne morejo trajnostno uh, organizirati svoje proizvodnje. Torej, rekel bi, da se skriva hudič v podrobnostih in ravno v podrobnostih eh, teh eh, predlogov moramo razpravljati. Bojim se, da zaradi finančne krize naši kmetovalci ne bodo dobu, dobili dovolj finančnih sredstev po eni strani, po drugi strani pa jim bomo s temi eh, predlogi naložili še več birokratičnih ovir. Moja stranka, Evropska ljudska stranka, se ne zauzema za takšen pristop. Mislimo, da je naša naloga drugačna. Ta vaš predlog preoblikovati tako, da bodo te predloge lahko kmetovalci v Evropi tudi izvajali v praksi. Hvala. Ilaše. Hvala, Albert. Jače. Hvala, gospod predsednik, gospe ministrice, ministri, gospe in gospodje. Mislim, da nam današnji sestanek eh, daje dobro možnost za izmenjavo mnen med ministri oziroma ministricami držav članic in eh, mislim, da morda mi že v marsikateri državi Eh, imamo dobro oblikovano stališče v zvezi z predlogi komisije. Mislim pa, da podobno velja tudi za Evropski parlament. Ni prvič, da o tem razpravljamo v odboru za kmetijstvo Evropskega parlamenta. Mislim pa, da takšnih izmenjav mnen potrebujemo še več. Stališče parlamenta smo v naših poročilih v preteklosti že oblikovali in definirali kjer smo zahtevali strateški pristop pri reformi SKP-ja. Vemo, da gre za celo vrsto negotovosti, ki se s tem pojavljajo. Naprimer, ko gre za proračun, Evropski parlament pa je s tem v zvezi že povdaril, da nikakršnih znižanj ne moremo sprejeti v letošnjem oziroma proračunu za naslednje leto. Kajti, če vemo, da so mnogi izzivi pred nami, da hočemo to eh, politiko narediti bolj učinkovito, ampak v ta namen moramo eh, zagotoviti tudi ustrezna sredstva. To je sporočilo, ki ga bo Evropski parlament vedno znova ponavljal kot nek vrste mantro. Potem nekateri člani našega odbora so negativno ocenili predloge komisije. No, komisija uh, je seznanjena s temi mnenji in stališči. Slasti bi morala komisija bolj upoštevati raznolikost eh, kmet, pogojev za kmetovanje v Evropski uniji. No, sam moram, sama moram reči, da uh, moramo mi sami doma stvari nekoliko bolje zastaviti, da bomo lahko se zoprstavili težavam v različnih sektorjih. Sicer pa bi se želela osredotočiti samo na nekaj konkretnih zadev. Danes popovdne nam je komisar rekel, da bi želel zagotoviti proizvodnjo v vseh območjih Evropske unije. Ampak, če vzamemo primer sladkorja, tukaj imamo krasen primer tega, kako Velike so posledice izginjanja določenih vrst proizvodnje in proizvodov v posameznih območjih. Kar zadeva kvote za sladkor do leta 2015, je komisija ponudila svoj predlog, ampak Evropski parlament je sprejel svoje stališče, ki je popolnoma drugačno. In mislim, da tudi na tem področju moramo še naprej izmenjavati mnenja in priti na koncu do protipredloga, ki bo resnično zagotovil prihodnost temu sektorju, ki bo zagotovil, da bodo ljudje ostali na podeželju, ne pa da se bodo izseljevali, kar je problematično marsikje. V prihodnih mesecih bomo morali to razpravo torej še obogatiti in moramo najti, kako pomagati evropskemu kmetijskemu sektorju. Hvala, zdaj sta na vrsti dva ministra. To sta Ilse Eigner, ki zastopa Nemčijo, in eh, Peter Bendel v imenu Češke republike. Hvala, gospod predsednik. Predsedujoči Marek Cevicki, komisar Čolos, kolegice in kolege iz sveta in Evropskega parlamenta. Prisrčno se vam zahvaljujem za povabilo da se udeležim te seje Evropskega parlamenta oziroma njegovega odbora za kmetijstvo. In izredno pozdravljam dejstvo, da imamo danes priložnost eh, skupaj s kolegicami in kolegi iz Evropskega parlamenta eh, kot svet ministrov razpravljati o teh zadevah. Najprej naj povdarim, da Nemčija pomembne cilje Evropske komisije podpira, vendar kot so nekateri že povdarjali, mislimo, da so odločilna vprašanja še vedno odprta in jih moramo razjasniti, ko gre za reformo SKP-ja. Samo nekaj teh eh, stvari bi se danes želela dotakniti. Prvič, ker zadeva prerasporeditev neposrednih plačil med posameznimi državami, se nam zdi, da komisija tukaj predlaga sistem, ki je bolj transparenten. To pozdravljamo. Ampak seveda potrebujemo tudi več jasnosti, kar zadeva, kar zadeva celotni proračun, torej večletni okvir. Potem šele, ko bomo ta proračun poznali, bodo uh, možne odločitve uh, skupaj z državami članicami o razrezu sredstev za posamezne politike, recimo za razvoj podeželja in za strukturne sklade. Podpiramo predlog komisije, da bi imeli regionalno in nacionalno enotno porazdalitev neposrednih plačil v znotraj posameznih držav članic. Na tem področju ima Nemčija že pozitivne izkušnje. Kar zadeva plačila na površino, pri nacionalnih plačilih. Tukaj se nam zdi, da ne bi smeli tega inštrumenta ogrožati z drugimi ukrepi. Zato povez, eh, torej razvezan, razvezovanje neposrednih plačil eh, Nemčija izredno podpira, ker zadeva eh, Pro, torej plačila in pomoči na podlagi proizvodnje, je le te če se gre za razvezavo v primerjavi z neposrednimi plačili na površino, nujno treba opraviti. Zdi se nam, da pa je v tem primeru treba kmetom še zagotoviti prehodno obdobje. Drugič, okoljski prispevki. Tukaj Nemčija cilje komisije podpira namreč, da bi, da bi še naprej povečali sredstva v okviru SKP, ki so namenjena uh, okoljski politiki. Sveda pa mora to biti uskleno z zagotavljanjem ustreznih količin hrane in uh, zagotavljanje surovin uh, za uh, alternativno proizvodnjo energije. Pri tem je treba upoštevati, da že danes kmetijstvo v veliki meri eh, prispeva k varovanju okolja in ciljem na tem področju. Kmetovalci že danes eh, sprejemajo ukrepe, ki so namenjeni eh, za varovanje okolja in se tako manjo zelenitvijo jim ne bi smeli otežiti njihovega dela. Predlog komisije namreč, da bi ekološko kmetovanje bilo izključeno iz ozelenitve in bi moralo biti vključeno v drugi stebr, se nam zdi nekoliko nedomišljiv. Tretje, razvoj podeželja. Potrebujemo dodatne načrte za načrtovanje v razvoju podeželja, ne samo ukrep, pri ukrepih. Tukaj mislim, da se moramo izogniti tudi podvajanju sredstev držav članic in evropskega proračuna tudi nova razmejitev eh, območij z oteženimi pogoji za pridelovanje kmetijske proizvodnje oziroma za kmetijsko proizvodnjo je nekaj, kar je treba preoblikovati. Strateško programiranje je potrebno v povezavi z drugimi evropskimi skladi, tudi partnerski eh, sporazumi, ki jih sklepamo z tretjimi državami, je nekaj, kjer morajo države članice imeti bistveno večjo vlogo kot v preteklosti. In še eh, zadnja točka, poenostavitev plačil. To se nam zdi, da je bistvo vsega. Opogumiti bi želeli komisijo, da poenostavi določbe in pravila v okviru skupne kmetijske politike, kajti drugače v kmetovanju ne bomo dosegli napredka. Če ne bo vse skupaj poenostavljeno, bodo vsi ti novi predlogi pomenili samo še večjo, eh, večje upravno breme. Ob koncu pa se strinjam s tistimi, ki pravijo, da nas čaka dolgotrajni proces in v tem procesu moramo tako komisija, svet, eh, pa tudi Evropski parlament priti do dobrih rešitev za ustrezno reformo skupne kmetijske politike. Hvala, zdaj ima besedo Roza Aguilar. Upravičujem se, ker sem nekoliko spremenil vrstni red, vendar skušam upoštevati um, urnike poletov. Hvala lepa. Gospod predsednik, eh, poslanke in poslanci, kolegice in kolegi, eh, ministrice, ministri, najprej se želim zahvaliti vsem tistim, ki ste omogočili ta skupni sestanek in to je za nas dober znak, kajti dobro je imeti takšen forum za dialog in za srečanja. Ne samo dobro, to je celo potrebno. Španija želi pomagati pri eh, oblikovanju reforme SKP, ampak na samem začetku vam želimo predstaviti eh, svoje stališče. Evropska unija mora oblikovati in razumeti kmetijstvo kot strateški sektor, ki ima jasen cilj, to je pa eh, varna oskrba s prehrano na celotnem ozemlju Evrope. Ravno tako moramo v tem pogledu podariti, da bo Španija predsta, eh, predstavila svoje stališče. To stališče podpirajo vse naše avtonomne pokrajine, kakor tudi kmetijske zadruge in eh, združenja proizvajalcev naše države. Po našem mnenju, predlog komisije ni v zadostni meri upošteval tega, kar so povedali eh, naš minister in tudi drugi ministri na raznih sestankih sveta. In sicer eh, te prepombe se nanašajo na eh, plačila. Ne želimo, da se plačila zmanjšajo. Ravno tako se nam zdi, da predlog ne upošteva raznolikosti in razlikih proizvodnih metod v Evropi in na ta način ogroža eh, preživetje številnih kmetij. Jasno je. Eh, želimo eh, večjo produktivnost, ampak to eh, je, je lahko tudi kontraproduktivno na način, kako je to predstavljeno. Recimo, če se, bo če se bodo zmanjšale podpore, tem pozelenitev 30 odstotkov, to je številka, ki bi mo, morala, morala biti posvečena prvemu stebru smoza pozelenitev, ampak ne smemo pozabiti tega, kar kmeti že delajo za to, da bi izpolnili okoljske zahteve, da bi iz, uresničili in izvedli okoljski projekt, ki jim je bil predlagan. Naši kmetje menijo, da je treba njihove napore ustrezno upoštevati. Nikakor ne smemo zmanjšati konkurentnosti in pa storilnosti našega kmetijstva. Kot sem povedala, Eh, ni, ne strinjamo se za definicijo aktivnega kmeta. Eh, potem je tu še predlog poenostavitve. Po našem mnenju tu ne gre za poenostavitev, ampak za eh, kompleksifikacijo za kmetice in za kmetijstvo. Kar pa zadeva različne trga. Definicija se nam nazdi ustrezna, potem eh, morajo biti tudi in, instrumenti takšni, ki bodo učinki, ki jih bo mogoč, učinkoviti, ki jih bo mogoče hitro in fleksibilno uporabljati glede na situacijo na trgu, na uh, spremenljivost uh, cen in na splošni kontekst. Menim, da je treba povdariti vzajemnost v predlogu. En, enaka obravnava mora biti zagotovljena, kar zadeva konkurenčnost v vseh državah članicah, vizavi tretjih držav, s katerimi smo podpisali sporazume. Potem je treba ponovno vzpostaviti ravnotežje v prehramni verigi. To je za nas bistvenega pomena. Treba je okrepiti vlogo, funkcijo eh, organizacij proizvajalcev, tako da bodo le te lahko izpolnevale svoje pogodbe, istočasno pa, da bodo lahko ostale tudi konkurenčne. Da pa bi lahko bile konkurenčne, pa bo treba zagotoviti vse, enake pogoje za vse. Potem razvoj podeželja. V tem primeru E, se ne strinjamo s temi 50 odstotki sofinanciranja. Menimo, da bi pri razvoju podeželja morali bolj povdarjati inovativnost, usposabljanje, e, investicije v infrastrukture. Torej, teh 50 odstotkov naj ne bi bil edini kriterij, ki bi se uporabljal, saj moramo z drugimi ukrepi pritegniti ljudi, da bodo ostali na podeželju, da bodo imeli uh, ustrezne pogoje za preživetje in moramo zagotoviti uh, trajnost, uh, trajnostni razvoj. Ravno tako moramo z okrepi spodbuditi prihod novih kmeticov, kajti eh, pomladitev kmetijskega prebivalstva je dobra stvar, ampak ukrepi, ki so tu predvideni, se mi ne zdijo dovolj dobri in eh, morajo biti prepričani, da jim bo kmetijstvo omogočalo osebnostno in poslovno rast. Drugi eh, stebr mora vsebovati ukrepe namenjene mladim. Ravno tako mora povdariti tudi vlogo ženske v kmetijstvu in na podeželju. Ne moremo sprejeti predloga reforme SKP, kjer vloga ženske sploh ni omenjena, kjer vloga kmetice ni omenjena, kjer ni omenjena vloga ženske na podeželju na splošno. In zato smo že na samem začetku zavrnili predlog komisije, zato ker smo menili, da v tem predlogu preveč elementov manjka in da je, gre to na škodo produktivnosti kmetijstva v sredozemlju, ne samo v Španiji. Saj po našem mnenju predlog ne upošteva do, v zadosti meri raznolikosti proizvodne v tej regiji. Hvala, zdaj so na vrsti poslanci, najprej George Lyon, potem pa Vačevalski. George, izvoli. Uh, you, uh, Hvala, predsednik. In uh, Hvala lepa ministru. To je odlična priložnost za vse tri institucije, da se srečamo in eh, razpravljamo o predlogu gospoda Čološa. Proizvodna hrane, varna oskrba s hrano, to je bilo vedno pomembno, še najbolj pa pomembno pa sedaj, glede na veliko spremenljivost cen na trgu. In kot ste večkrat rekli, je ta predlog rezultat eh, mnogih izzivov, rast prebivalstva, rasti eh, popraševanja po, hreni, po hrani, pomankanja vode, pomankanja energije, klimatske spremembe, torej to je kontekst, v katerem je bil pripravljen ta predlog. ključno vprašanje, ali eh, je reforma ustrezna glede na izzive, ki so pred nami in ali bo prinesla nove modele, ki bodo eh, energetsko eh, učinkovitejši in učinkovitejši tudi z vseh drugih vidikov. Moj odgovor je ne. To je zelo dober začetek, ampak predlogi ne zagotavljajo bolj trajnostnega evropskega kmetijstva in bolj konkurenčnega evropskega kmetijstva. E, dobre stvari pa so naslednje. E, pravičnejša porazdelitev finančnih sredstev, čeprav bodo nekatere države članice menile, da predlog ne gre dovolj deleč, potem je predlog za bolj pošteno porazdelitev med e, kmeti. Tudi tu je nekaj občutljivih vprašanj glede na spremembe oziroma na prehod iz starega v novi sistem, kajti v nekaterih državah članicah uporabljajo še stari sistem. Eh, Podarjam pa, eh, pozdravljam pardon, pa eh, predlog za nove investicije v raziskave in razvoje, to je zelo pomembno za prihodnje. Potem, kar pa zadeva aktivnega kmeta, kar zadeva definicijo aktivnega kmeta, tu imam resne pomislike, pozdravljam tudi tisto, kar je predlagano v zvezi z direktnimi plačili v območjih z manj ugodnimi pogoji Eh, pozdravljam tudi koncept pozelenitve direktnih eh, plačil. To je ta parlament že eh, zahteval, podpiramo namreč koncept, imamo pa težave s podrobnostmi, kajti po mojem mnenju so ti ukrepi v bistvu na vzkrižna skladnost predstavljena v nekoliko lepši obliki. Potrebujemo pa take ukrepe, ki bodo omogočili eh, boljše kmetijstvo v prihodne, ki bo učinkovitejša z energetskega vidika, z prehramnega vidika in tako naprej. Eh, mislim, da je to dober začetek. Institucije lahko sodelujejo za to, da bomo skupaj, zdelili, eh, skupaj zgradili to novo platformo, ki je tako pomembna za prihodne. In uh, Mislim, da bo ta platforma prvi korak in če bomo vsi delali skupaj, bomo mogoče cel svežen reforme izboljšali in upajmo, da bomo našli odgovore za vse izzive, eh, ki jih, eh, ki jih predstavljajo ta rast eh, prebivalstva in pa vedno večja potreba po hrani. Poslanec Vojčehovski, tri minute. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni panie. Hvala, gospod predsednik, gospod minister, spoštovani kolegi. Predlogi, ki jih imamo na mizi, so precej pozitivni. Gre za pomoč aktivnim kmetom, za ozelenitev, za pomoč najmanjšim kmetom. Jaz sem poročevalec v senci za področje plačil za nove države članice. Dejal bi nekaj o dopolnilnih plačilih. Veste, kakšne so razlike med starimi in novimi državami članicami? Neposredna plačila so včasih nizka tudi v starih državah članicah. Dejansko imamo pri tem veliko razlik. Sričal sem se s polskimi kmeti po pregledu teh eh, predlogov. Dejal sem jim, da imamo dobre in slabe novice. Po eni strani bomo imeli izenačitev plačil, negativna novica pa je, da ne vemo, kdaj bo do tega prišlo. Danes je danska ministrica odsotna in eh, bi eh, vseeno navedel eh, primer dveh držav, stare države članice in nove države članice. V tem primeru ne bom omenjal Polske. Uporabil bom drug primer, torej Dansko in Latvijo, staro državo članico in novo državo članico. Popravljam se, gre za Litvo. E, podobne geografske značilnosti, to sta državi, ki gledata na Baltik, podobna je tudi njuna površina, e, vendar lotimo se druge priloge ki govori o kvotah za neposredna plačila za obe državi. Leta 2014 naj bi imeli naslednjo situacijo. Danska bo dobila 942 milijonov evrov. Litva 396 milijonov evrov z enako veliko obdelano površino. Leta 2019 po tej zanačitvi plačil, bo razlika naslednja. Na eni strani bomo imeli 909 milijonov Danska, Litva 458, približno polovica. Zakaj imamo te razlike? Imamo mogoče na Danskem visoka gorovja, kjer je težko obdelovati zemlišča? Ne. Uh, Mogoče imajo tam celo boljše pogoje kot eh, v Litvi. Danska mora mogoče nadoknaditi eh, zamujeno po komunizmu. Ne, ravno nasprotno, to je Litva. Litva mora nadoknaditi zamujeno. Kako bomo torej obrazložili te razlike? edina razlaga tega je diskriminacija. Diskriminacija je prepovedana skladno z 18. členom pogodbe, ki vzpostavlja Evropsko unijo. Tu govorimo o postopnem izenačenju razlik in to me skrbi. To izenačenje traja že od leta 2000, eh, traja od leta 2004. Takrat smo imeli neenakosti, zdaj je treba to izenačiti. Potem treba bo ukiniti trenutni sistem plačevanja. Koliko bo to še trajalo? Mislim, da to ni skladno z načeli Evropske unije. Odgovor na to vprašanje je bistvenega pomena. Moramo zagotoviti enakopravnost na področju skupne kmetijske politike, če želimo zares enako Evropsko unijo za vse. Hvala, poslanec Vojčehovski. Zdaj sta na vrsti dva ministra. Najprej minister Češke republike Peter Ben, potem pa bo na vrsti portugalski minister Asusa Kristas. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, poslanke in poslanci, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti vsem za to priložnost, da lahko razpravljam z vami o teh vprašanjih v Evropskem parlamentu. Mislim, da ste me vprašali eh, najprej eh, pre, preskočili, pa upam, da to ni zaradi eh, slabih odnosov med komisijo in Češko, ampak eh, na Češkem dajemo prednost ženskam in zato nimam nič proti, če je pred mano govorila ministrica. Sedaj pa resno. Za Češko republiko je bistvenega pomena, da je SKP transparentna, enostavna in brez upravnih bremen. Ravno tako mora kmetijstvo biti konkurenčno. Žal pa imamo občutek, ko beremo te predloge, da ni tako. Dovolite mi nekaj komentarjev. Najprej. komentar o neposrednih plačilih kmetov. Novi sistem sloni na upravičenosti do plačil. Po naše to ne predstavlja poenostavitve, ampak ravno obratno. Zato bi želeli, da se še naprej uporablja poenostavni sistem, eh, single area payment, eh, kajti ta sistem je enostaven, lepo lahko ga je izvajati in po moje bi ga morali obdržati do leta 2015. Razumemo, da se komisija želi pozeleniti ta plačila, ampak eh, to, ta ozelenitev mora biti prostovoljna in sorazmerna. Tako, da bo SKP lahko čim bolj enostavna. Komisar je rekel, da v Evropi ne bomo povečevali obdelovalnih površin, ampak da moramo izboljšati storilnost, produktivnost. S tem se strinjamo s takšnim stališčem, ampak predlog 7 eh, odstotkov prahe pa je točno v nasprotju s tem trendom in prepričani smo, da bomo v prihodne lahko s komisarjem in s parlamentom našli kompromis. Kaj ti ta predlog, in to sem rekel že na svetu, nam ni všeč, ta predlog nam ni všeč. Kar pa zadeva zgornjo mejo uh, neposrednih plačil Češka republika je bila vedno proti temu. Ne skrinjamo se z ukrepi, ki bi bili arbitrarni na področju eh, plačil, kajti po naše bi to zapletlo življenje tako kmetom, kakor tudi pristojnim organom. Drugi stebr. Razvoj podeželja je za nas prednostnega pomena. pri tem je treba upoštevati posamezne značilnosti držav članic. Upamo, da se bo to upoštevalo tudi pri porazdelitvi eh, sredstev. In kol, kolega Perez je rekel, da bo Evropski parlament proti nižjim plačilom. Jaz bi bil raz, rad optimist, ampak mislim, da moram biti realist. Ker pa zadeva novo programsko obdobje. To novo programsko obdobje prinaša novi okvir za razvoj podeželja. Potrebujemo nov strateški okvir, ki bo harmoniziral pravila za sredstva, ki se uporabljajo. Zato smo kar zadržani, eh, kar zadeva eh, pogoje, partnerske sporazume. Smo zato, da imajo države članice možnost fleksibilnosti pri določanju prioritet kaj je pomembno za nas? Izboljšati moramo konkurenčnost in kakovo življenja na podeželju. Istočasno moramo zagotoviti odpiranje novih delovnih mest. Še enkrat najlepša hvala za to priložnost. Ministri, sem zemlja s panem komisem. In veselim se že nadaljnega sodelovanja z vsemi z vsemi ministri in komisarjem. Hvala. Mulțumesc, domnule ministru. Are cuvântul acum doamna ministru Asunsao Cristas din Portugalia. Vă rog. Sedaj dajem besedo ministru Kristasu, ministrici, oprostite. Uh, manifestar o meu imenso... Najlepša. E poder, uh... Najlepša hvala. Naj vam povem, da mi je veliko veselje, da sem danes z vami, da lahko sodelujem na tem eh, tristranskem sestanku s svetom, komisijo in Evropskim parlamentom. Naj vam na kratko povem, eh, kakšno je portugalsko stališče glede glavnih točk reforme SKP. Kar zadeva neposredna plačila, se portugalska strinja s tem, da bi imeli konvergenčnost pri plačilih za države članice. Ta konvergenčnost mora biti usporedna. To pomeni, da mora potekati istočasno v raznih državah članicah in med državami članicami. To, kar nam predlagate, po našem mnenju, ni pravično in niti ni dovolj. Po drugi strani menimo, da Kriterij, ki ga uporabljate za prilagajanja, bi moral biti enak v obeh primerjih. Gre za merilo uporabne kmetijske površine in to je merilo, ki se je tudi doslej uporabljalo za statistike Eurostata. Potem glede ozelenitve. Moja država meni, da bi potrebovali bolj eh, trajnostno kmetijstvo. Hkrati pa menimo, da bi se morali bolj prilagajati in biti tudi bolj fleksibilni. Moramo upoštevati specifiko posameznih držav, predvsem pa specifiko sredozemskih polščin. Obenem je pomemben vidik prostovoljne ozelenitve. Poleg tega bomo kot kriteriji upravičenosti morali upoštevati tudi to, kar že imamo v številnih državah, kot naprimer na portugalskem. Gre za postopke, ki so okoljsko trajni. Potem glede ukrepov za manjše kmete in poenestavitve mislimo, da so predlogi komisije pozitivni. Potem, kar zadeva samo opredelitev dejavnosti, prva točka, ki se nanaša na pet odstotkov, je mogoče nekak, nekoliko kompleksna. To bi težko uresničevali. Drugi kriterij, ki se nanaša na to, da zemljišča niso upuščena, je nekaj pozitivnega in tudi jasno kaže na to, eh, kakšen angažma mora zauzeti Evropa za kmetijstvo, ki mora biti kos tudi svetovnim izzivom na področju prehrane. Potem, glede tržnih mehanizmov, imamo dve krajši pripombi. Tako kot druge države članice menimo, da bi morali iti še dlje pri delovanju prehrambne verige. Moramo poiskati mehanizme za boljšo razporeditev. Skladno s tem, kar je dejal tudi Evropski parlament, bi morali ponovno razmisliti o kvotah za mleko in tudi o vprašanju vinogradništva. Potem, kar zadeva razvoj podeželja in drugi steber, mehanizem za upravljanje tvegan, kot ga predlaga komisija, je nekaj pozitivnega. To je pomembno tudi za take države, kakršna je Portugalska, kjer imamo veliko nestabilnih eh, podnebnih okoliščin. Potem ukrepi za manjše kmete so tudi pozitivni. Mislimo pa, da bi morali predvsem eh, krepiti že obstoječa združenja proizvajalcev. Kar zadeva konkretne ukrepe, ki se nanašajo tudi na Portugalsko, gre za eh, investicije v namakalne površine. Portugalska je podvržena podnebnim spremembam in eh, suši. Zaradi tega je nujno, da ste velikodušni, predvsem pri ukrepih za namakanje. To je tudi okoljsko trajen pristop. Za zaključek bi še dejala, da se veselimo tega, da komisija posveča tolikšno pozornost SKP-ju. Treba je upoštevati situacijo na področju živil. Pri tem mora Evropa ponuditi konkretne odgovore in to je zelo pozitivno tudi z vidika trajnostnih. Hvala. Vă mulțumesc. Trebuie să menționez că mi-am permis să-i dau cuvântul doamnei ministru. Najlepșa hvala. Naj vas spomnim da so mi dovolili, da nekoliko spremenim eh, dnevni red. Zdaj je na vrsti poslanec Hausling. Spoštovane gospe in gospodje, za našo politično skupino gre reforma v načelu v pravo smer, kajti tukaj potrebujemo ustrezna evropska pravila, namreč trajnostni razvoj, podnebje in. Uh, ekološki oziroma biološka pridelava. Poleg tega gre za usmeritev pri proizvodnji, ki povdarja kakovost in regionalnost in eh, seveda upoštevamo tudi svetovne trge. Vedno znova smo v preteklosti govorili, da moramo povečati proizvodnjo proizvodnjo, za 15 odstotkov, pravijo celo nekateri. Ampak prej se moramo vprašati, kaj bo posledica tega, preden se povečanja proizvodnje sploh lotimo. Kar zadeva podrobnosti, posamezni ukrepi, 70 odstotna podpora eh, sadjarstvu se nam zdi previsoka, potem tako imena ozelenitev. No, vse je treba ogledati z stališča posameznih eh, eh, predlogov, podrobnosti. Moramo skrbeti za to, da ne bomo z to reformo eh, povečali bremena na, za naše davkoplačevalce, kajti mm, ne smemo pozabiti, da niso kmetovalci edini, ki jih je treba tukaj upoštevati. Treba se je posloviti, tudi mi menimo, od zgodovinskih plačil ki niso več utemeljena. Ampak zdi se nam, da to še ni urejeno ustrezno. Zlasti ne razrez sredstev med državami članicami in znotraj držav članic. Ne vem, 120 tisoč evrov je znesek, ki bo namenjen uh, samo promilu kmetijskih gospodarstv. Ne bo pa veliko število malih kmetov imelo ničesar od tega. Tudi delovanje celotne verige moramo izboljšati. Konkretno bom govoril o mleku. Ukrepi, ki so predlagani za mleko, se nam zdi, da niso ustrezni. Potrebujemo tudi tržna pravila, ureditve eh, na trgu, skupna eh, ureditev trgov se nam zdi, da je na tem področju, pa tudi pri drugih, eh, še nedodelana. Torej, okrepiti, kot sem rekel, je treba celotno verigo. Aktivni kmetovalec. No, strinjam se z pristopom eh, komisije, vendar ne vem, če bo to dovolj pa še nekaj mora biti jasno, eh, tako imano belja, beljakovinsko strategijo potrebujemo v Evropski uniji. 80 odstotkov beljakovin, ne vem, ali bo eh, to številka, ki bo obstala tudi v prihodnosti. Drugi stebr. Fleksibilnost tukaj ni ustrezno urejena vendar eh, fleksibilnost eh, velja mm, tako za varovanje okolja, kot eh, tudi za razvoj podeželja in tukaj morajo države članice zagotoviti ravnotežje. Veliko je tukaj govora bilo o denarju. Pozivam ministrice in ministre za kmetijstvo, da zagotovijo v nacionalnih proračunih tudi dovolj sredstev za različna plačila, kajti Eh, države članice morajo oblikovati prvič svoje proračune ustrezno, drugič pa tudi na ravni Evropske unije prispevati eh, k tej razpravi, da bomo zagotovili reformi skupne kmetijske politike tudi dovolj sredstev. Hvala, gospod eh, Rubik, mislim, da je naslednji. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir izvērtusies tāda interesanta un es ceru arī auglīga diskusija. Es piekrītu čā. Mislim, da je ta razprava zelo zanimiva in e, koristna. Kot je rekel komisar Čološ, večkrat se že srečujemo, pogosto se pogovarjamo o vprašanju razvoja kmetijstva v Evropski uniji do leta 2020. Torej, veliko krat smo o tem že govorili in zato se bojim, da bomo ustvarili situacijo, v kateri bomo veliko govorili, govoričili, obljubljali, po drugi strani pa, ko dobimo konkretne podatke na mizo, ne bomo natančno vedeli, o čem govorimo. V imenu svoje politične skupine moram povdariti, da se ne strinjamo z socialnimi pogoji, ki so predvideni v novih predlogih za reformo SKP. To velja zlasti za male kmetovalce, za pomoči eh, namenjene malim kmetovalcem in posamičnim kmetom. Pri nas je pereča tema neposredna plačila kmetom. Danes je nekdo omenjal Litvo, ampak isto velja za Latvijo in za nekatere druge nove države članice. Okoli 30 odstotkov znašajo neposredna plačila našim kmetom v primerjavi z plačili, ki jih dobijo uh, kmetje v starih državah članicah. To naj bi se povečalo na 50 odstotkov do leta 2020, ampak do, dve, do leta 2020 je dolgo obdobje in mislim, da leto 2014 ne bo leto, ko bodo eh, moji državljani torej v Latviji eh, z veseljem šli na evropske volitve. Tega ne moremo sprejeti. Če nekdo trdi, da ni denarja, potem imam jaz eno vprašanje, ki ga postavljam v imenu svojih voljivcev. Če na stotine milijonov investiramo v kolesarsko pot in računsko sodišče je reklo, da sta dve milijardi eh, evrov leta 2010 nekje poniknili, potem je treba nekoliko strožje nastopiti do Evropske komisije. O tem se je treba pogovoriti, kaj se bo zgodilo v Latviji zaradi neuravnoteženosti, zaradi manjših neposrednih plačil našim kmetom. Odgovor je zelo enostaven. Bogate države in njihovi državljani bodo enostavno pokupile naše kmetijske površine in jih pogozdile. To je na koncu koncev ne samo kmetijsko in gospodarsko vprašanje, temveč predvsem socialno vprašanje in to je politika, ki je ne moremo podpirati. Pred nami je leto, v katerem bomo razpravljali, eh, ocenjevali te predloge. Vsem želim veliko uspeha pri tem, ampak prosim, če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 in uh, jaz ga nadomeščam in se mu v njegovem imenu zahvaljujem za to priložnost, ki prihaja ob pravem trenutku. Take razprave so zelo pomembne, kajti lahko nam pomagajo oblikovati eh, takšne politike, ki bodo koristne tako eh, kmetom, kakor tudi državljanom na splošno. In eh, vsi se zavedamo, kako zelo pomembna je SKP, ampak kljub najboljšim željam uh, in namenom komisije, pa moram reči, da to, kar predlaga, ni v skladu z željami evropskih kmetov. Naj začnem s proračunom. In eh, komisija je postavila cilj, ampak sedaj živimo v času eh, zategovanja pasu. Glede na izzive v Evropi, se moramo spomniti, da je to edino področje, edini sektor, kjer bo prišlo do znižanja. Tudi kar zadeva uh, pomoči kmetijstvo, javno pomoči kmetijstvo. Na ta sektor moramo gledati v kontekstu gospodarskih težav, ki uh, sedaj pestijo Evropo in posamezne države članice. In to velja zlasti, če si pogledamo. Uh, kaj je predlagano v zvezi s eh, kaznimi. S kaznimi državam članicam prav gotovo ne bomo pomagali k razvoju. Drž, eh, de, spremembe morajo biti postopne, ne pa eh, nenadne. Neposredna plačila morajo omogočiti večjo fleksibilnost in večjo učinkovitost, tako da ne bomo izgubili celih. Eh, Eh, branž našega kmetijstva. Regionalizacija je socialno pravična, ampak mora upoštevati resnične prave zahteve kmetijstva v regiji in eh, kriteriji morajo biti jasni in fleksibilni. SKP eh, mora vsebovati celo vrsto okoljskih spodbud, ki bodo razumljive in ki jih lahko izvajajo vsi sektori ne glede na to, kje so, v kateri regiji. Zahteve do kmetov morajo biti realistične, tako da bodo kmeti te zahteve lahko izpolnevali in jih ne bodo odvračale od eh, zelenitve kmetovanja. Ne pozabimo, da imajo kmetje že cel seznam zahtev, ki jih morajo izpolnevati. Težava je v tem, da čeprav so predlagani ukrepi lahko dobri, pa lahko delujejo prej odvračilno kot eh, spodbudno, če, so, eh, če prestrašijo kmete. Ohraniti ravni pomoči je bistvenega pomena, če želimo ohraniti evropski model eh, kmetovanja. To je model, ki spodbuja bioraznolikost in pa tudi majhne in velike kmete. zgornje meje, capping. Izplen, ki bo, mora biti v skladu s trenutnim sistemom modulacije. In moramo videti, kako se bo do te zgornje meje obveste v eh, praksi. Potem pa aktivno kmetovanje. To bi lahko države članice spodbujale, da bi imele čim več aktivnih kmetov. Porazdelitev denarja. Ne sme negativno vplivati na trenutno raven stabilnosti. Ne pozabimo na solidarnost in na tiste, ki potrebujejo pomoč. Metode obvladovanja krize, metode stabiliziranja trgov, potem instrumenti, ki zagotavljajo boljše delovanje prehramne verige. Vse to je potrebno, če želimo zagotoviti preživetje temu sektorju in ustrezen dohodek kmetom. Sedaj so težave vedno hujše. Mislim, da predlog vseeno vsebuje precej elementov, ki so pozitivni. Zaključek. Mislim, da bo naše delo težko. Prihodnost bo težka. Moramo ugotoviti kvadraturo kroga, ampak. Če bomo se potrudili, bomo zagotovili boljšo prihodnost kmetijstvo in kmeto. Hvala. Grazie, ministro Hvala. Zdaj na vrsti irski minister Simon Coveney. Simon. Um, Hvala. Predsednik, komisar, ministrice, ministri, evropski poslanci. Najprej moram reči, da pozdravljam ta dialog. Nekoč sem bil evropski poslanec pred mnogimi leti, sedaj sem minister in zato se strinjam s tem, da mora Evropski parlament izraziti svojo večjo uh, odgovornost uh, v iskanju rešitev tudi v zvezi z reformo SKP. Ta dialog je samo začetek daljšega procesa, ki upati je, uh, nas bo pripeljal do rezultata, ki bo koristil vsem državam članicam. Na koncu koncev gre za to, da za reformo SKP zagotovimo trajnostno intenzifikacijo proizvodnje hrane, da bomo več hrane lahko proizvedli za potrebe Evrope in sveta širše. Vendar moramo to narediti tako, da spoštujemo uh, okolje in uh, načrte. Ker je čas omejen, bom se dotaknil samo nekaterih predlogov komisije. Najprej razdelitev sredstev med države članice. To je seveda delikatno vprašanje, težko vprašanje za nekatere države članice. Irska pozdravlja in podpira pragmatično metodo, ki jo je uporabila komisija kot eh, osnovo za razrez sredstev vendar bi rekli, da ta metoda lahko velja za prvi stebr, torej za neposredna plačila, moramo pa jo še dodelati, kar zadeva razporeditev ali razrez sredstev v okviru drugega stebra, torej razvoja podeželja. Mislim, da moramo to v, na nek način uskladiti, preden se bomo odločili, da podpremo ali prvi ali drugi stebr. Ker zadeva razdelitev sredstev v državi članici, ko se enkrat država članic, kot država članica pač dobi sredstva. To je za vsako državo, zlasti za Jersko, zelo težko vprašanje. Predlog za uh, Pavšalna plačila glede na površino, ki ga predlaga komisija, je zelo problematičen. Tako pri nas, pa tudi v drugih državah, kjer, je, eh, kjer so proizvodni sistemi zelo raznoliki in je težko eh, delati drugače, kakor uh, s prejšnjimi sistemi plačevanja iz eh, SKP-ja, ki so bili osredotočeni na povečevanje uh, storilnosti. In zaradi tega uh, se je zgodilo, da na podlagi eh, števila hektarjev dobijo lastniki plačila in včasih to niso bili kmetje sami, lastnik je bil lahko tudi kdorkoli drug in to je škodilo naši proizvodni hrane. To je treba spremeniti. Države članice morajo imeti fleksibilnost, da rešitve eh, oblikujejo tako, kot je to primirno za njihove lastne pogoje in ti pogoji se od države do države razlikujejo. Komisija naj bi imela sicer sistem potrditev za raznolike sisteme, ki pa seveda ne bodo škodili eh, konkurenčnosti, ki ne bodo kršili eh, pravil eh, proste konkurence na trgu in tako naprej. Treba je torej upoštevati raznolikost med državami članicami. Če tega ne bomo, To bo seveda težko doseči ta dogovor, ampak vseeno določeno fleksibilnost eh, bo do morale dobiti države članice, komisija pa naj načela določi. Enak pristop mislim, da bi morali uporabiti za ukrepe ozelenitve. Strinjamo se s tem, jaz se strinjam s tem, kar poskuša komisija na tem področju narediti, vendar moramo zagotoviti, da bo Evropa postala vodilna v svetu, kar zadeva eh, učinkovito proizvodnjo hrane, tako stališča CO2 kot tudi eh, porabe energije. Vendar moramo eh, razdelati pravila, ki bodo primerne tako za sredozemske države, kot tudi za skandinavske. V njih vladajo različne eh, letni časi, če smem tako reči, seveda pa tudi različne polščine in tako naprej. Moramo torej upoštevati različne pogoje v državah članicah to komisija lahko drugače naredi. Lahko ima tudi neke vrste default predlog, če se bo država članica pač odločila za svoj lastni pristop. Tukaj vas podpiramo, komisar, strinjamo se, da bi nekaj teh pravil moralo biti zavezojočih. Morali bi tudi zlasti spodbuditi mlade kmete k kmetovanju in jim pomagati v začetnih letih. Pri nas je, na Irskem je žal, samo 7 odstotkov vseh kmetov mlajših od 35 let in tukaj je treba nekaj spremeniti, da jih bomo lažje podpirali. Drugo, drugi stebr. Tukaj je potrebno več jasnosti o tem, kako bomo sredst, boste sredstva razdeljevali. Pristop o tem, zakaj naj bi bila namenjena ta sredstva, je pravilen morali bi tukaj spodbujati inovacije in posodabljanje eh, sistemov kmetovanja, potem večjo produktivnost, eh, varnost v skrbi s hrano in varovanje okolja. Programe investicij na kmetiji bi morali spodbujati tako, da bodo kmetje resnično delali to, kar je za njih najbolj primerno. Potem upravljanje s krizami. Tukaj mislim, da je komisija kar zadela pri predlogih, ki jih je do sedaj objavila. Treba je ohraniti tukaj intervence, ohraniti zasebna skladišča in po, podpore za nje, ker zadeva upravljanje oziroma obvladovanje kriz, pa bi si želeli, da bi se komisija hitreje odzivala na eh, krize v zvezi z posameznimi živili. V zadnjih šestih mesecih se to ni dogajalo. Irska bo leta 2013 v prvem semestru predsedovala Evropski uniji in zato se zavedamo, koliko dela nas čaka. Spodbujamo komisijo, svet in parlament, da čim prej eh, dosežemo kompromisni dogovor. Hvala, zdaj so spet na vrsti poslanci. Najprej Agnju, potem pa Megines. Tri minute imate na voljo. Um, Hvala, predsednik. Sam bi se želel osredotočiti na greening, kajti v Združenem kraljestvu kmetje že sprejemajo odločitve v luči tega predlagova. In te odločitve, ki jih sprejemajo, škodijo okolju. Ti kmetje so se odločili, da ne bodo sklepali okoljskih pogodb z vlado. V Združenem kraljestvu imamo sistem, eh, po katerem lahko eh, eh, pristopimo k posebni okoljski schemi in zato se podpiše pogodba. Kmete skrbi naslednje, če bodo za naslednjih pet let sprejeli takšno sklemo, bo to dodatek k sedmim odstotkom, ki jih predvidevate za praho. Zato je treba hitro ukrepati, če ne boste, ti eh, kmetje ne bodo sprejeli teh okoljskih dogovorov. Bio Eh, oziroma orga, eh, organski kmetje so eh, oproščeni teh pravil. Zakaj pa to ne velja tudi za druge kmete? Zakaj imajo biokmetje lahko takšen privilegij? Potem, če si pogledamo polščine, na začetku nisem mislil, da bo to doma velik problem, kajti večina ljudi ima več kot dve polščini. Vendar pa sedaj tisti, ki imajo uh, pod 200 hektari, uh, Torej, ti bodo verjetno uh, dali izvajalcem za druge polščine in ti veliki kmetje bodo ustrajali, da eh, so eh, te površine oziroma ti obrati za eno polščino za eno leto. Se pravi, za žito za eno leto, za ove za eno in za nekaj drugega za drugo leto. In eh, če bodo, pa, če bodo pa hoteli spoštovati nova pravila, bodo pa morali razbiti te velike kmetije na več uh, pol. In to pomeni manj očinkovitosti zaradi uh, drugačne uporabe mehanizacije, bo poraba goril večja in tako naprej. Mislim, da si je uh, treba uh, pogledati ta uh, prak in ga dvigniti tako da bi bil prak višji od 200 eh, hektarov in da bi ta pravila veljala samo za zelo, zelo velike kmetije. Eh, ukrepi ozelenitve. Če eh, izozamem iz proizvodnje 7 odstotkov svoje kmetije, bo to povečalo, izboljšalo podnebje na svetu, bo pa povečalo lakoto na svetu. Poslušal sem špansko ministrico. Eh, njo skrbi teh 50 odstotkov sofinanciranja strani vlade. Eh, ampak predloge obstajajo, da se to poveča na 85 in celo 90 za sosedo Španije, za Portugalsko. In eh, še nekaj me skrbi, to je pa kmetijski status države, ki bo predsedovala v tem obdobju Cipr. Januarja sem bil na Cipru nekaj dni, zelo lepa država, dobro organiziran turizem ampak eh, videl sem samo dva traktorja, pa sem se vozil uh, tisoč kilometrov. In eh, to, to mi daje občutek, da Cipr ni ravno uh, kmetijska država. In eh, zlasti v primerjavi z Združenim kraljestvom. Gos, gospod minister Cipra, ali me lahko pogledate v oči in mi zagotovite, da bo vaša ekipa eh, res se znala soočiti z izzivi te reforme? Gospa McGuinness gospod predsednik nadaljevala bom z vprašanjem neposrednih plačil kajti s tem se bom ukvarjala. Eh, sedaj se poslušamo že dve uri in večkrat smo slišali besedo fleksibilnost. To besedo je izgovoril praktično vsak minister, ki je sodeloval v tej razpravi. In vem, da komisar zelo natančno posluša in zato bo eh, komisija morala natančno preučiti podrobnosti teh predlogov. Kajti, ena velikost za vse v režimu plačil ni dobra. Zlast ti, tega ne podpiramo tisti, ki razumemo, kakšne so potrebe držav članic. E, upam, da bo na koncu e, tega e, sestanka mogoče tudi predstaviti neke vrste časovni okvir in vem, da je e, okvir za doseganje dogovora. Jaz e, podpiram vaš predlog, komisar, da bi namreč, da bi ti e, predlogi bili končani do januarja 2014. Pos, poslušala sem razpravo in sedaj lahko rečem, da bo mogoče to težko doseči, ampak mislim, da bi v dobri veri morali poskušati narediti vse, da bi ta rok dosegli. Gospod Lavija je postavil vprašanje v zvezi s proračunom. In eh, proračun eh, in razprave o proračunu bodo prav gotovo vplivali na eh, časovni okvir. In ko bomo šli iz te sobe, moramo vseeno imeti nek časovni okvir, da vse vemo, kako bodo stvari potekale in kako bomo delali. In eh, spomnite se, komisar, eh, izraza green tape, eh, kajti o red tape smo govorili prej. Zelenokracija bi lahko rekli. In eh, to je izraz, ki je ponazarjal birokracijo, ki spremlja, eh, ki spremlja okoljevarstvene okrepe. In to so danes mnogi um, omenjali. Vem, da ne želite, da bi do tega prišlo in ta parlament ne bo dovolil, da bi prišlo do zelenokracije. Kajti kmetje se stalno pritožujejo nad ravnijo birokracije, eh, s katero se morajo ubadati in stalno povdarjajo, da je treba stvari bolj poenostaviti. Potem je tu še nekaj v predlogu je veliko perspektivnih pravil. Izgleda, kot da uh, eh, se predlogom skušate posegati v upravljanje kmetij na mikrolavni. Tudi tu moramo uh, spremeniti uh, pristop. Uh, treba je uh, razširiti koncept zelenitve. V moji državi imamo 40 eh, odtenkov zelene barve, ampak narediti moramo vse, da bomo našli ustrezne odgovore na vprašanja bioske raznolikosti, varovanja vode in tako naprej. Narediti moramo več, kot je to, kar vi predlagate. In nekateri ukrepi, ki jih vi predlagate, ne bodo uporabni v nekaterih državah članicah. Torej, to je področje, kjer bomo morali delati. Potem vprašanje eh, prerazdelitve eh, sredstev eh, med državami članicami in znotraj držav članic. To je težko. Ne bi bilo težko, če bi imeli dovolj denarja, če proračun ne bi bil problem. In vedeti in razumeti moramo, kakšen proračun bomo imeti, imeli, koliko bomo lahko dali našim kmetom. Ampak, ko se bomo odločali o prerasporeditvi sredstev bomo morali razumeti tudi posledice zlasti znotraj države članice, pa tudi med državami članicami. Opuštevati morate ta, te različne poglede, ki jih slišite, kajti dogovor bomo mogli doseči. Zato pozdravljam napore komisije, sveta in parlamenta, zato da bomo eh, svoje odnose poglobili in eh, tako rešili dejavnosti oziroma eh, vprašanja, ki se pojavljajo na področju kmetijstva. To bo koristilo eh, kmetom, ravno tako bomo pomagali potrošnikom, ki postajajo vedno bolj občutljivi na kakovost hrane in tudi na okoljsko vprašanja. Mislim, da je to pomemben del ki nam bo pomagal doseči cilje in pa rok, ki smo si ga zastavili. Hvala, Zdaj bom dal besedo trem ministrom. Najprej predstavniku italijanskega ministrstva za kmetijstvo Robertu Rosu, potem bo na, bosta na vrsti ministra iz Litve in Latvije. Hvala. Hvala Pavlo De Kostro, hvala Marek Savicki za organizacijo tega srečanja treh inštitucij čaka nas eh, veliko delo, moramo zgraditi skupno kmetijsko politiko, ki bo kos izzivom bodočnosti. Izkušnje zadnjih let kažejo na to, da potrebujejo evropski kmeti večjo konkurenčnost, zato da se bodo ustrezno soočali s svetovnim trgom. Hkrati od nas zahtevajo poenostavljene postopke z manj birokracije. Našo pozornost moramo sredotočiti na kmetijska podjetja in na produktivnost. Predlogi komisije pa žal ne gredo v to smer. Komisija predlaga sistem neposrednih podpor, ki bi bil zelo kompliciran. Uvajajo se novi, nova bremena za kmete in pri tem nimamo nobene fleksibilnosti. En sam primer. Ukrepi predvideni za ozelenitev. To bo veliko breme za podjetja, to bo težko nadzorovati in to ni koristno za zaščito okolja. Kar pa zadeva interese moje države, bi omenil pomankljive nadzore eh, glede zaščite okolja. Nima smisla, da nekaj obljubljamo, če potem ne znamo nadzorovati, naprimer, pesticidov pri kmetijstvu. Eh, Druga občutljiva točka je konvergenčnost pri neposrednih plačilih za države članice. Ne razumemo, zakaj je predlog tako tog, saj onemogoča državam članicam vsakršno fleksibilnost pri dodelitvi neposrednih plačil proizvajalcem. Celotno ogrodje, ki se nanaša na neposredna plačila, bi morali po našem mnenju poenostaviti in onemogočiti kakršnokoli dodatno breme za podjetja, obene bi morali zagotoviti subsidijarno za države članice. Kar zadeva tržne ukrepe, so nihanja cen v zadnjih letih postavila pod vprašaj delo samih proizvajalcev in SKP ne pomaga proizvajalcem pri upravljanju tržnih kriz. V zvezi s tem so potrebni konkretnejši ukrepi, tudi za, zagotovimo večjo, večje prihodke kmetom. Treba je spodbujati kmete, zato da bodo skoncentrirali ponudbo, obenem pa morajo izboljšati delovanje prehrambne verige. Treba je ukrepiti sledljivost eh, in označevanje proizvodov, moramo se postaviti po robu med, mednarodnim eh, multinacionalkam, ki želijo dajati prednost nediferenciranemu kmetijskemu pridelovanju. Združenja proizvajalcev so zelo pomembna za doseganje vseh ciljev, v zvezi s tem je treba poenostaviti trenutno veljavno zakonodajo. Komisija pa svojim predlogom gre v čisto nasprotno smer, saj predlaga kompleksen sistem, ki ne upošteva potreb podjetij. Naj spomnim še na problem eh, avtomatskega avtomatske dodelitve sredstev za države, ki imajo posebne težave. To velja na primer za Italijo. Ni spremljivo, da države članice, ki imajo regionalno ureditev, nastradajo v primerjavi s tistimi, ki imajo centralizirano ureditev. Potem eh, porazdelitev eh, finančnih sredstev v okviru prvega in drugega stebra gre za vidik pogajanj, ki se nanaša na finančne perspektive, vendar naj poudarim, da je za Italijo nesprejemljivo sprejemati kakršnokoli rešitev, ki bi predvidela prerazpodeditev sredstev, ki temelijo samo na kmetijskih površinah držav članic in ki ne upoštevajo dejanske proizvodnje, dela in vseh drugih pomembnih dejavnikov, začenši z strož, življenskimi stroški. Problematično bi bilo, če bi kakovost in učinkovitost eh, nastradali zaradi same površine v hektarjih. Italija se ne more strinjati s to metodo. Hvala. Najlepša hvala Roberto Rosu. Zdaj je na vrsti ministr za kmetijstvo iz Latvije. To je gospa Lajmodota Strojuma. Spoštovani gospod predsednik, gospod komisar, poslanke, poslanci, gospe in gospodje. Najprej naj se zahvalim za možnost, da lahko skupaj razpravljamo o reformi SKP skupaj z evropskimi poslanci. Kar zadeva predloge o reformi SKP, Latvija meni, da ti predlogi vsebojo marsikaj zelo koristnega. Ker pa je moj čas omejen, se bom posvetila samo enemu od večjih problemov. Kar zadeva obseg neposrednih plačil, z njimi se moji kmetovalci ne morejo strinjati, zaradi tega, ker pestrost pridelave in pogojev pridelovanja ni upoštevana. Leta 2017 bodo 144 eh, evrov dobili naši kmetovalci na hektar. To je samo 55 odstotkov povprečja v Evropski uniji takrat. Če porimerjamo Latvijo z drugimi državami, pa ta razlika znaša 300 odstotkov. No, seveda lahko rečete, da so resursi enaki, ampak mi smo upoštevali pri tem izračunu ceno kmetovalskih površin in marsikaj drugega in prišli do povsem drugačnih podatkov. Ne vem, kako naj to razliko pojasnimo latvijskemu kmetu. Pripričani smo, da je treba upoštevati pri tem aktualne podatke, ne pa zgodovinske podatke. Nobena država članica v Evropske unije ne bi smela eh, dobiti za več kot 20 odstotkov manj sredstev, kakor je povprečje oziroma koliko dobijo najbogatejše v navednicah države. Predlog komisije trenutno je takšen, da bo ta številka bistveno večja. Strinjam se s kolegom iz Irske. Irski minister je povdaril, da potrebujemo večjo transparentnost v drugem eh, stebru in eh, ne strinjamo se z predlogom komisije, da pet odstotkov neposrednih plačil iz drugega prenesemo v prvi stebr. Ob koncu naj povdarim, da se strinjamo z načelom enakosti in mislim, da moramo to povdarjati povsod, ne glede na to, za kakšne ukrepe gre. Hvala. No. Hvala. Zdaj ima besedo litvanski minister Starkevičius. Ministre, manonominja konkurencinguma. Gospod predsednik, gospod komisar, ministrice in ministri, mislim, da sta poštenost, pravičnost in konkurenčnost, eh, eh, da so to trije cilji, ki bi jih morali doseči v okviru reforme SKP. Podariti je treba, da je širitev ciljev in funkcij skupne kmetijske politike nekaj, kar moramo podpreti z ustreznimi sredstvi na ravni Evropske unije tudi v obdobju po letu 2013, da se bomo lahko osredotočili na podnebne spremembe, večjo konkurenčnost, varnost oskrbe hrane in tako naprej. Z nižjimi neposrednimi plačili ne moremo tega doseči, vendar treba se dogovoriti za skupne cilje, ki morajo biti zagotavljanje javnega dobra in varovanje okolja. Enako eh, raven pomoči oziroma neposrednih plačil na hektar bi morali zagotoviti v Evropski uniji. Pogoji, socialni in drugačni, se razlikujejo od države do članice, vendar vsaj poštena obravnava vseh držav članic Evropske unije bi bila tukaj potrebna, če hočemo hitreje odpraviti obstoječe razlike. S prehodnim eh, obdobjem, ki se predlaga v reformi SKP, se ne strinjamo. Sedem let že v, delujemo v režimu prehodnega uh, uh, obdobja, v katerem se naši kmetje neenakopravno borijo se svojo konkurenco v drugih delih Evropske unije. Zato bi morali povprečje eh, neposrednih plačil izenačiti, vsaj v naslednji finančni perspektivi. Kar zadeva izračune in primerjave, ki jih je naredil kolega iz Polske, s tem se lahko samo strinjam in lahko potrdim, da je temu tako. Naši kmetje dobivajo bistveno manj neposrednih plačil kot njihovi kolegi v starih državah članicah. Sedaj pa nekaj o drugih elementih reforme SKP. Nekaj dvomov imamo, kar zadeva ozelenitev neposrednih plačil in 30 eh, odstotkov kot eh, indikativna številka. Mislim, da bi tukaj morale države članice imeti večjo fleksibilnost. Mislim, da ne bi smeli uvajati kapic, torej najvišjih vrednosti za eh, tako imenovano ozelenitev. Pozdravljamo pa pobudo, da bi eh, opredelili pojem aktivni kmet, da bi na ta način priznali tudi vlogo majhnih kmetov v Evropski uniji. Vendar to definicijo, to opredelitev je treba še izboljšati in eh, podpora majhnemu kmetu ne sme postati neke vrste socialni transfer, temveč mora biti namenjena pomoči pri kmetovanju. Kar zadeva razvoj podeželja, tukaj menimo, da bi financiranje moralo biti zasnovano na objektivnih kriterijih in eh, realnem položaju. In o tem ne bi smeli razpravljati ne da bi eh, te razprave povezali s prvim stebrom. Kar zadeva eh, ureditev trgov, ker imamo zelo velika nihanja v cenah eh, posameznih trgov, je eh, dobro, da ustanovimo tako vani krizni sklad. Glavni ukrepi za urejanje trga pa morajo biti namenjeni zagotavljanju stabilnosti trgov. Obstajajo pa s tem v zvezi nekateri predlogi komisije, ki jih eh, Litva, Latvija Oprostite, Litva ne podpira, tako kot so omenili že drugi kolegi, naprimer eh, predlog za kvote eh, v zvezi s sladkorjem po letu 2015. Zdaj je na vrsti poslanec Spiros Danelis. Hvala, gospod predsednik. Čestitam vam za to novatorsko pobudo, ki je za vse nas zelo koristna nekaj pripomb, kar zadeva to ozelenitev. Mislim, da bi bilo bolj učinkovito, če bi upoštevali specifiko posameznih evropskih regij. Pomislimo naprimer na olčne nasade, ki so zasejeni tradicionalno. V tem primeru se uporablja zelo malo uh, gnojil in s tem se zagotavlja biotska raznovrstnost. Obenem pa se zagotavlja tudi dohodek regijam, kjer nimajo drugih alternativ. S tem tudi prispevamo pri boju proti podnebnim spremembam. Gre za tradicionalne načine proizvodnje. Zakaj to ne bi bilo deležno ukrepov o zelenitve v okviru SKP. Potem, kar zadeva porazdelitev financiranja med državami članicami, predvsem v trenutnih kriznih okoliščinah, mislim, da bi bilo treba upoštevati omejitve, ki jih postavlja kriza posameznim državam članicam. Morali bi izkoristiti programe, ki so namenjeni podeželju, obenem pa bilo treba upoštevati gospodarske težave v Evropski uniji in v državah članicah. Potem, kar zadeva same kriterije za porazdelitev finančnih sredstev v okviru drugega stebra in kar zadeva mm, rezervo za nujne primere, mislim, da bi bilo treba upoštevati finančno breme, ki ga bo moral prevzeti kmetijski sektor južnih držav. Potem eh, stabilizacija trgov in cen. Morali bi zagotoviti transparentnost trgov in poenostaviti administrativne postopke. To so ukrepi, ki zadevajo vse regije v Evropski uniji in vse kmete. Hvala. Grazie, Spiros. Najlepša hvala, Spiros. Zdaj so spet na vrsti trije ministri. Najprej luksemburški minister Roman Schneider, potem eh, bo na vrsti Jim Pace, eh, namestnik ministra iz Združenega kraljestva, potem pa še slovaški minister Zlot Simon Roman Schneider. Monsieur le Président. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, gospod predsednik, kolegice in kolegi, gospe in gospodje, poslanke in poslanci, najprej se želim zahvaliti eh, Pavlo Mareki Dačjano za organizacijo današnjega sestanka v parlamentu. Vsi vemo, da se mora SKP razviti za to, da bo prilagojena novim izziv, eh, izzivom in da bo opravečevala svoj obstoj pred državljani in eh, kakovost in eh, količina morata ostati prioriteta SKP. Zato potrebujemo ustrezen proračun. Kar zadeva porazdelitev med državami članicami, menimo, da eh, mora ta potekati tako, da se integrira ta proračun prvega in drugega stebra na podlagi podobnih načel, tako da bomo dosegli pravično porazdelitev. Smo pripravljeni tako kot v, prihod, eh, v preteklosti iskati dogovor, pa imam vseeno nekaj predlogov. Kar zadeva plačila in predloge v zvezi s tem, eh, za Luksemburg meni, da so direktna plačila. Uh, upravičena zato, ker predstavljajo eh, dodatek k prihodku eh, kmetov, eh, zmanjšujejo tudi proizvodno ceno in spodbujejo kmetijstvo. Kar pa zadeva predlagana ekološka plačila. Mislimo, da ni pametno še bolj vključevati kriterije okolja v direktna plačila. Menimo, da so prostovoljne scheme učinkovitejše, saj upoštevajo bolje upoštevati lokalne in regionalne posebnosti. Potem eh, predlog, da se sedem eh, odstotkov nameni eh, prahi oziroma ekološkim potrebam, to se nam zdi v nasprotju z zahtevami varne oskrbe s hrano in se nam zdi nesorazmerno. Potem, kar zadeva mlade in kmetijstvo. Kar zadeva posebni režim za mlade proizvajalce, tu smo za prostovoljnost. Več predlogov komisije bo povečalo upravno breme obratov in pa eh, predstojnih organov. Recimo razširjanje na skrižne skladnosti na nova področja, ekološka plačila in pa eh, opredelitev aktivnega kmeta. Kaj pa zadeva razvoj podeželja? Menimo, da gredo predlagani eh, ukrepi v pravo smer, saj omogočajo kontinuiteto glede na prejšnje stanje. Ampak menimo, da ne predstavljajo zmanjšanja eh, upravnega bremena v smislu eh, poenostavitve priprave programov in ocenjevanja. Potem koncept skupnega programiranja za drugimi programi, strukturnimi skladi in pa povezava z partnerstvi. Vse to ne bo poenostavilo eh, postopko, ravno tako pa ne bo tudi prineslo dodane vrednosti za majhne države. To vprašanje je občutljivo in pomembno. Zlasti je eh, pomembno ustrezno opredeliti območja z manj ugodnimi pogoji predlagani seznam ne upošteva vseh ovir, s katerimi se kmetje srečujejo. Potem upravljanje trgov, tu lahko podpremo predlog, da se obdržijo intervencijski ukrepi in ukrepi zasebnega eh, skladiščenja kot eh, varnostna mreža. Potem pa za vinski trg tu bi lahko razmišljali, eh, razmišljali o eh, dodatnem sajenju. Zelo nam je pa žal, da ni predloga za mehki pristanek v vseh državah članicah eh, v, eh, v zvezi z odpravo eh, mlečnih kvot do leta 2015. Hvala lepa. Prosim vas, da se držite časa za govor. Jim Pace, Združeno kraljestvo. Hvala. Zahvaljujem se vsem, ki so organizirali razpravo danes popovdne, ki je izjemno koristna. Povdariti bi želel, da Združeno kraljestvo želi sodelovati v teh razpravah, ne glede na to, koliko časa bodo trajale. In te razprave nas morajo pripeljati do ustreznih rešitev za prihodnost. Mnogi deli predlogov komisije pozdravljamo zlasti fleksibilnost, ki se uvaja v drugi stebr in zavezo komisije, da bo raziskave in razvoj in ukrepe na tem področju tudi vključila. Komisija in mnogi drugi povdarjajo, da je treba v prihodnosti povečati proizvodnjo, vendar se mi zdi, da to ni vključeno v predloge. Predlogi nič ne povedo o tem, kaj se dogaja v zadnjih dveh, treh letih, ko so se cene surovin in primarnih proizvodov nasploh povečevale. Povečuje se svet, povpraševanje na svetovnem trgu in za te, proiz, za te primarne proizvode in tega komisija v svojih predlogih ni upoštevala. Mislim, da reforma SKP-ja mora to upoštevati. Ne samo govoriti o tem, koliko denarja bomo uporabili, temveč kje ga bomo uporabili, zato da bi to spremenjajočo se situacijo tudi upoštevali. Tukaj se nam zdi, da smo zamudili priložnost, da bi čim bolj učinkovito uporabili denar, da bi pomagali evropskim kmetom, da bi postali bolj inovativni in bolj konkurenčni in da bi lahko izkoristili naraščajoče cene teh eh, primarnih proizvodov zaradi naraščajočega popraševanja po njih. Podariti je treba, po našem mnenju, tudi bolj drugi stebr kot mehanizem za to, da kmetje postanejo bolj inovativni in bolj konkurenčni. Drugi stebr pa se nam zdi, da je bolj učinkovit eh, način, kako resnično doseči cilje reforme SKP-ja. To delamo v Združenem kraljestvu že kar nekaj let. In če hočemo imeti v prvem stebru element zelenitve, potem je treba vedeti, da ne smejo eh, davčni zavezanci plačevati za, za to, ker hočejo kmetje nekaj narediti. Sedem odstotkov prahe se nam zdi tudi, da ni ustrezni na, ni način, kako rešujemo nekatere probleme na tem področju. Na svetu ministrov za kmetijstvo smo bili proti temu, Mnogi kmetje namreč ne bodo imeli sedem odstotkov zemlje, ki bi jo lahko pustili eh, neobdelano kot praho. Ne vem, zakaj je komisija prišla do teh sedem odstotkov, če istočasno ne želi eh, zmanjš skrčiti proizvodnjo na obdelovalnih površinah. In kar zadeva kapico, o kateri so govorili, Eh, tudi drugi kolegi oziroma kolegice, se nam zdi, da ta proces gre v nepravo smer. Ministri in eh, poslanci so omenjali tudi koncept konvergenčnosti eh, neposrednih plačil v državah članicah. Strinjam se tudi s vsemi tistimi, ki so povdarjali potrebo po poenostavitvi. Poenostavitev je včasih eh, neke vrste idealističen cilj, ampak eh, to je treba doseči tudi s konkretnimi ukrepi. Bene, grazie, Page, turno... Hvala. Zdaj na vrsti Sol Simon eh, z Ministrstva za kmetijstvo Slovaške. Uh, dovolite, da bi sem uvodom privital tudi. Hvala lepa. Najprej želim pozdraviti to razpravo. O tej temi in na tem nivoju. Redko se zgodi, da smo ministri vključeni v razpravo eh, v tej fazi priprave tega projekta. Ampak v imenu Slovaške lahko povem, da je osnutek reforme SKP razočaranje. Menimo, da ne upošteva v zadostni meri razlike med državami članicami, prevelik podarek je na zel, ozelenitvi. To bi pa pomenilo ekstensifikacijo eh, kmetijstva na Slovaškem. In zato smo proti precejšnemu številu elementov v tej reformi. Najprej enotni trg. Na enotnem trgu morajo veljati enaka pravila, vendar pa enakih pravil pri ocenjevanju pomoči posameznih držav eh, in držav ni. Kako ohraniti konkurenčnost na globalni ravni, če pa tekmujemo med seboj znotraj EU in so predvidene različne ravni pomoči posameznim državam za isto stvar. E, slišali smo primer Danske in Litve. Zato imamo težave s tem predlogom. E, prehodno obdobje sedem let e, je za nas zadostno. Ne potrebujemo daljšega obdobja 30 odstotkov za zelenitev za 7 odstotno praho. To ne bo pripomoglo k večji proizvodni hrane. 30 odstotkov skladov oziroma sredstev namenjenih zelenitvi bo kontraproduktivno in to bo povečalo cene hrane. Mislim, da bi ta odstotek moral biti nižji in eh, prostovoljen. No, odločen. Smo proti kapici in kot kolegi smo proti in upamo, da bo komisija to popravila in ne bo usiljevala teh kapic, kajte te kapice so v nasprotju z konkurenčnostjo. Definicija oziroma opredelitev aktivnega kmeta je nekaj, kar pozdravljamo na Hrvaškem, ampak ponovno moramo razmisliti o pragu, ali je pet odstoten prag zadosten za opredelitev aktivnega kmeta in moramo razmisliti tudi o tem, ali je ta zahteva dovolj ambiciozna. Mi bi predlagali vsaj 30 odstotni delež eh, dohodka iz kmetijstva kot prak za opredelitev tega, ali je nekdo aktivni kmet ali ne. Zdi se nam, da je predvsej stvari tukaj takih, ki ne bo poenostavilo sistema, ampak ki ga bo zakompliciralo. Kako podpreti mlade kmete? Če bo referenčno leto 2011 veljalo tudi za tiste, ki smo postali člani leta 2004, to pomeni, da eh, v tem letu eh, noben eh, kmet ne bo mogel zaprositi za, za sredstva namenjena za pomoč mladim kmetom. In če bo ostalo to leto 2011, potem majhne kmetije ne bodo mogle biti ustanovljene. potem eh, odprava sladkornih kvot. Spomnim se sestanka na svetu. Takrat je bilo rečeno, da odprava sladkornih eh, kvot ne bo imela negativnega učinka, ampak letos smo videli, da je bilo ravno nasprotno, da je prišlo do negativnih učinkov. In želimo povečati delež 10 odstotkov do 20 do 30 odstotkov tudi za uh, živinorejo. Če, tako bomo dosegli svoj cilj. Hvala, zdaj so na vrsti poslanci. Podpredsednik Polsen, izvolite. Hvala lepa. Želim se zahvaliti vsem, ministrom, ministricam in kolegom, ki, eh, ki sodelujete na tem sestanku, malo počakal, da si nataknete slušalke. Kar zadeva drugi stebr, SKP. Uh, eh, mislim, da je tu nekaj dobrih predlogov, ampak nekaj stvari pa manjka. To, kar pa manjka, so pa žal možnosti, da bi uh, Eh, možnosti podariti vlogo žensk, zlasti mladi žensk, ki želijo ostati na kmetijah. Veste, moški in ženske zelo težko nadaljujejo s kmetovanjem velikokrat. Govorimo o tem, da mora kmetijstvo postati bolj ekološko, bolj prijazno. Zakaj ne bi torej za cilj postavili, to bi bil realističen cilj, to, da bi kmetijstvo in gozdarstvo postali eh, samozadostni dejavnosti, ki bi tudi lahko proizvajali energijo za Evropo. Recimo, živalski odpadki, gnojnica, to je lahko vir energije. Vem, da so tu eh, določeni tehnični problemi, ki jih je treba rešiti, strinjam se z vami, ampak vse je mogoče eh, uresničiti, če je volja. Stalno govorimo o tem, da moramo fosilnimi gorivi varčevati in eh, če bi eh, bolj ekološko uporabljali vire, eh, ki jih prinaša kmetijstvo, bi lahko ta cilj dosegli. Ta predlog zelenitve je preveč birokratski, bolj birokratski kot zelen. Kmetje bodo morali biti subvencionirati. Eh, subvencionirala se bo eh, razlika med proizvodno in tržno ceno. Ampak to bi se moralo izvajati dosti enostavnejše, dosti neposrednejše. Kmete je treba nagraditi za njihove eh, ekološke napore in za njihove kmetijske napore. Kaj ti je konec koncev, so kmetje tisti, ki proizvajajo in jim moramo pomagati. Grazie, hvala, gospa Polsen. Zdaj sta na vrsti še zadnja dva minister, Jari Kostinen, minister za kmetijstvo s Finskem, potem pa Valeriju Tabaram, minister za kmetijstvo iz Romunije. Jari Kostinen. Hvala lepa, Paolo. Najlepša hvala, gospod komisar, spoštovane članice in člane parlamenta, kolegice in kolegi. Zahvaliti se želim organizatorjem tega sestanka. To je dober začetek za sodelovanje med institucijami. In tu bi želel umeniti tri stvari. Prvi. V imenu Finske želim povedati, da je zakonodajni predlog komisije dobra podlaga za nadaljne razprave o reformi SKP. Podpiramo. Tri glavne cilje komisije, trajnostna proizvodnja, trajnostna uporaba naravnih virov in enakomeren kmetijski razvoj. Kmetijstvo mora biti trajnostno in trajno ter vzdržno po celi komisije Evropi, po celi EU. Vendar pa bi te cilje bilo mogoče doseči enostavnejše, kot pa to predlaga komisija. Zaradi predlogov o načinu nadzora je sistem preveč zapleten. Mislim, da bi moral biti enostavnejši. Neposredna plačila tu podpiram predlog komisije, da se postopno izgledijo razlike in da na koncu prispemo do pavšalnega zneska. Predlog komisije o direktnih plačilih je zelo pomembno za tiste regije, kjer so stroški visoki. Finska eh, podpira tudi predlog eh, plačil, ekoloških plačil v okviru. Ampak tudi tu moramo paziti, da ne bo prišlo do prevelikega upravnega bremena. In tretjič, glede na finske razmere, pozdravljamo predlog komisije za širok, svežen politik razvoja podeželje. V prihodnje pa bi morali razmišljati bolj v smislu ločenih programov za razvoj podeželja. Urejanje trga, komisija je predvidela možnosti obvladovanja kriz, ampak eh, ne, ne bomo mogli odpraviti sladkornih kvot do leta 2015 oziroma tega ne podpiramo. Hvala. Ja, Hvala. Valeriju Tabara, izvolite. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Današnja razprava je po našem mnenju izjemno pomembna, kajti tukaj se pogovarjamo o težavih v zvezi s sektorjem, ki je danes zelo pomemben za Evropo, pa tudi za prihodnost Evrope je pomemben. Na prvi pogled, gre za zelo težke in eh, zapletene probleme. Vendar smo hvaležni komisiji, da nam je ponudila predloge v zvezi z reformo SKP. Ti predlogi so pomembni za obdobje 2014 do 2020. Ta razprava je pomembna tudi zato, ker je to začetek iskanja rešitev v zelo težkem in zapletenem sistemu, ki izhaja iz pestrosti, raznolikosti kmetijstva v Evropski uniji. Kaj pomeni specifičnost eh, posameznih eh, kmetijskih eh, proizvodnih praks na regionalni ravni, na lokalni ravni? Vprašanje se pojavlja tudi, kakšna bo prihodnost in pomen v prihodnosti živil in proizvodnje živil. Torej, naši kmetje naj ne bi samo proizvajali, pridelovali živila, temveč naj bi zagotovili tudi surovine za obnovljive vire energije. Istočasno naj bi evropsko kmetijstvo bilo usmerjeno na ustrezno kakovost in količino proizvodov. Potem kmetje naj bi prevzemali odgovornost tudi za ohranjanje okolja. In to so, torej kmetovalci so ljudje, ki upravljajo z največjim bogatstvom evropske celine, z zemlišči, gozdovi in tako naprej. Mi bi želeli spregovoriti v zvezi z nekaterimi ukrepi, ki so tukaj predlagani, ki morajo biti bolj poglobljeni naprimer, kako razdeliti neposredna plačila. Ena tretjina, 90 odstotkov razlik med neposrednimi plačili v Evropski uniji se nam ne zdi sprejemljivo. Potem vključitev elementov ozelenitve pri neposrednih eh, plačilih, to se nam zdi nujno, ampak Pri tem je treba upoštevati, da ne bomo stvari še bolj birokratizirani. Potem kapica za velika kmetijska gospodarstva, zlasti eh, velike kmetije, ki zagotavljajo ustrezno, učinkovito pridelavo in proizvodnjo, eh, se nam zdi, da zaslužijo ustrezno podporo. Če bomo črtali pomoč za investicije, bomo izgubili nekatere interese za, eh, med kmetovalci za pridelavo in proizvodnjo kakovostnih izdelkov. Potem majhni pridelovalci, strinjamo se s predlogi komisije, vendar moramo ugotoviti, kako bomo določili kapico. 5000 evrov na mesto 1000 evrov za kmete, ki uporabljajo inovativne prakse, potem mladi kmetovalci. Tudi tukaj se moramo pogovoriti o ustreznem odstotku podpore. Dva odstotka iz nacionalnega proračuna in ustrezni odstotek, kar zadeva kmetijske površine. Potem ureditev trga. Tukaj moramo ponovno uvesti. podporo za izvoz in sicer za celo vrsto proizvodov, zlasti v živinoreji. Sladkor. Komisija tukaj mora bolj natančno analizirati, kaj se bo zgodilo po letu 2015, ko ne bo več sladkornih kvot. Mi menimo, da bi to obdobje bilo treba podaljšati do leta 2018. Istočasno pa bi morali za pet odstotkov letno povečevali to, kvoto, s tem bi lahko odpravili nekatere velike negativne posledice zaradi odprave sladkornih kvot. Čebelarstvo. Tukaj mislimo, da potrebujemo spodbudo za to, da bodo mladi, otroci in starejši eh, konzumirali večje količine medu. Romunija že ima podobne ukrepe in pri nas kmetovalci eh, podpisujejo ustrezne pogodbe z, za odkup njihove proizvodnje. Na ta način moramo zagotoviti neke vrste varnostno mrežo in tudi eh, s posebnimi programi v šolah pomagati. Potem eh, proizvodnja mesa. Tukaj moramo skrbeti, da ne bo prišlo do prevelikih razlik v cenah. Potem drugi stebr, velika eh, podjetja oziroma veliki pridelovalci so izključeni pri določenih eh, plačilih. To se nam ne zdi sprejemljivo. Sedaj pa je predsednik eh, prekinil govornika. Hvala. Grazie, Valerio. Hvala Valeriju. Zdaj smo zaključili krok posegov ministrov. Zdaj bomo seveda lahko prisluhnili tudi predstavnikom raznih ministerstev, vendar prosim vas, da se držite časa za govor. Imamo na voljo samo še 25 minut. Zdaj je na vrsti poslanec Olejničak. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Ko smo začeli razpravo o SKP, smo se strinjali o splošnih celih. Želeli smo, da bi bila SKP bolj pravična, bolj učinkovita in eh, bolj učinkovita tudi pri spopadanju s krizami na področju kmetijstva. Želimo, da bi bila tudi bolj zelena in bolj sodobna. Danes je to področje zelo komplicirano. Danes nam je komisar predstavil svoje predloge lahko ugotovimo, da imamo še veliko razlik, imamo veliko razhajanj, ministrstva imajo različna mnenja, tudi poslanci se med sabo razhajajo, imamo velike razlike pri našem mišljenju tudi z Evropsko komisijo. Na to želimo pozoriti če v tej dvorani ne bomo sposobni oblikovati skupnega stališča za SKP, bomo dejansko izgubili boj za oblikovanje velike skupne kmetijske politike. Povzročili bomo težave ne samo proizvajalcem, temveč tudi potrošnikom. Zaradi tega pozivam vse, da skušajmo delati z veliko vnemo, zato da bomo kos vsem nalogam. To je naloga za nas in tudi za komisarja. Spominjam se tudi bitke za proračun, ko je šlo za prispevke za najrevnejše države Evropske unije. Takrat smo tisto bitko izgubili eh, pri končnem glasovanju. Zdaj so sredstva na tistem področju zelo omejena. Hvala. Hvala. Zdaj je na vrsti avstrijski predstavnik Edith Klauser. Predstavnica. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, komisar, kolegice in kolegi. Najlepša hvala za vabilo in za možnost, da se skupaj z evropskimi poslanci in predstavniki držav članic eh, lahko pogovarjamo o prihodnosti SKP-ja. Avstrija meni, da so predlogi komisije dobra, dober temelj za razpravo. Seveda pa bo treba stvari še spremeniti, če hočemo priti do dobrega uh, rezultata. Ker je čas omejen, se bomo omejili na nekaj načelnih pripomb najprej sistem neposrednih plačil. Na podlagi predlogov komisije naj bi tukaj doživeli kompletne spremembe. Za mnoge države članice, tudi za Avstrijo, bi to pomenilo, da se moramo prilagoditi v veliki meri. Morda naj s tem v zvezi omenim eno temo, ki je za nas pomembna, poenostavitev. Potreba po poenostavitvi je nekaj, o čemer so govorile že mnoge delegacije. Tudi Avstrija zahteva pravo eh, poenostavitev, kar zadeva upravljanje. Ti predlogi komisije, pa če jih natančno preberemo, zaradi različnih vrste premij pomenijo bolj zapleten sistem. Bolj enostaven sistem bi lahko uporabili in dosegli iste cilje. Naj vam omenim primer nova premija za zelenitev. Premija z ločenim sistemom nadzorovanja in sankcioniranja, to je samo zapletlo dodatno sistem neposrednih plačil. Bolj enostavno bi bilo imeti enotno uh, premijo oziroma plačila za uh, ekologizacijo oziroma za ozelenitev in za varovanje okolja. Kar zadeva prihodno SKP, nujno pri njej potrebujemo večjo fleksibilnost za držav članic, ko gre za oblikovanje regionalnih modelov. O tem so danes že nekateri predstavniki držav članic govorili. V Avstriji gre za zelo eh, raznoliko kmetijstvo z zelo različnimi pogoji, zlasti v eh, goratih obmolih. Če bi imeli poenostavitev vseh premij oziroma plačil, bi to pomenilo, da bi naredili medvedjo uslugo nekaterim našim kmetom, zlasti tistim, ki delajo v manj ugodnih pogojih. Drugi stebr SKP, razvoj podeželja, to je zelo pomembno za Avstrijo zlasti z našim eh, programom, ki ga uporabljamo na celotnem področju Avstrije, na področju eh, varovanja okolja. Avstrija, če hoče nadaljevati s tem programom, bo potrebovala ustrezno eh, financiranje in tudi pravni okvir, tudi na evropski ravni. Tudi razdelitev sredstev mora upoštevati različne modele kmetovanja. Na področju razvoja podeželja ne smemo ustvariti dodatne birokracije. Potem SUT, Avstrija meni, da so predlogi dobri, gredo na načelu v pravo smer. Manj pozitivno pa je to, da bodo nehale veljati sladkorne kvote. Avstrija se s tem predlogom ne strinja in se zauzema za nadaljevanje kvot za sladkor v prihodnosti. Ob koncu še enkrat. Poenostavitev na vseh področjih SKP centralna tema. In Avstrija se bo seveda konstruktivno udeležila vseh razprav s tem v zvezi. Najlepša hvala. Bene, grazie, tu... Dobro, hvala. Zdaj je na vrsti predstavnik Francije, Erik Kalan. Hvala lepa, gospod predsednik. Glede na to, da nimam časa, veliko bom povedal samo bistveno. Ta svežen predstavlja zanimivo podlago za pogajanja, ampak Francija meni, da je besedilo treba izboljšati, zlasti kar zadeva eh, poenostavitev, subsidijarnost in fleksibilnost. Direktna plačila, tu Eh, ponavljamo svojo podporo po razdelitvi med državami članicam. Ta poreditev mora biti pravična, progresivna in mora upoštevati proračunske omejitve potem uh, odprava historičnih referenc in eterna kont, uh, konvergenčnost, ta cilj podpiramo, ampak ta uh, proces mora biti tak, da se bo spoštovalo načelo subsidijarnosti, kajti naša kmetijstva so zelo razlika in tu nas predlog uh, komisije ne zadovoljuje. Potem, kar zadeva prvi stebr, to, kar je predlagano, smo od začetka podpirali načeloma, ampak eh, modalitete so preveč birokratske, po nepotrebnem birokratskem in niso v skladu z eh, realnostmi kmetijstva. Eh, Francija pozdravlja možnost, da se obdržijo zvezana oziroma združena plačila v leto 2014. Potem enotni prak Eh, želimo, da ima komisija učinkovita orodja, bolj reaktivna in ne želimo, da se vse prepusti trgu, ampak da se delovanje trga izboljša. Kar pa zadeva eh, orodja za soočanje s krizo, ta predlog se nam zdi pozitivn in tu se bomo trudili, da ga še izboljšamo. Dve stvari sta tu še posebej kjer se moramo še bolj truditi. Prva stvar je okrepitev eh, pogajalske moči proizvajalcev. Predlog komisije nam ne odgovarja v tej zvezi, kajti ta predlog ne bo omogočil krepitve kolektivnih organizacij in pa koncentracije ponudbe. Eh, o tem je bilo ravno kar govora in to je prav nekaj, kar je za nas nekaj. Eh, zelo pomembno in na kar bomo zelo pozorni v pogajanjih in v razpravah. Drugi element, ki ga želimo omeniti, sladkor. Ne moremo uh, sprejeti odprave kvot v leto 2015 in zahtevamo, da se sistem kvot uh, podaljša do leta 2020. Potem razvoj podeželja. Nam se zdi, da je predlog komisije prezapleten, eh, čeprav pravi, da gre za harmonizacijo. In tu bi želeli res prav eh, političen napredek, želeli bi, da se eh, naredi korak naprej zlasti, kar zadeva območja z manjogodnimi pogoji. Potem upravljanje sredstev, SKP, tako kot drugi, tudi sam menim, da tu ni predvidena eh, zadostna enostavnost, eh, po, pogoji v zvezi s pomočjo še vedno obstajajo, čeprav komisija pravi drugače. In potem eh, tudi eh, leto 2011 je eh, omenjeno kot referenčno leto. In za zaključek. Vse bo za manj, če ne bomo imeli zadostnega proračuna. To, kar komisija predlaga, je absolutni minimum. Hvala. Bene, grazie. Dobro, hvala. Nadaljujemo s predstavniki posameznih vlad. Katrin Pun, ki predstavlja Estonijo. Izvolite. Äh, hvala lepa. No, to je eh, prvi tak zgodovinski sestanek in upam, da ne Zadnji in v imenu estonskega ministra za kmetijstvo želim podariti dva vidika. Najpomembnejše vprašanje za Estonijo v zvezi s prihodnjostjo SKP so direktna plačila oziroma neposredna plačila. Želimo, da pride do čim prejšnje izravnave med eh, državami članicami in Estonija podpira komisijo v tej zvezi vendar pa se ne strinjamo s tempom, ki je predlagal, kajti ta hitrost ne bo omogočila enakih pogojev v naslednjem proračunskem obdobju. In nam se zdi, da bi eh, za Estonijo bilo eh, primerno 90 odstotkov od srednje evropske ravni. Potem eh, predlogi v zvezi z eh, razvojem podoželjem. Tu bi ravni pomoči morale ostati iste ali pa se povečati v naslednjem proračunskem obdobju. In eh, direktna plačila ne morejo nadomestiti oziroma zamenjati eh, plačil za eh, razvoj podeželja, kajti na ta način bi omejili razvoj lete. Bene, la Najlepša hvala, tudi ker ste bili kratki, moramo eh, delovati hitro, nimamo veliko časa. Zdaj ima besedo poslanka Köstinger. Hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Prepričana sem, da varnost oskrbe z hrane je pomembna za naše potrošnike in temu je treba dati večjo vlogo pri reformi SKP. Vsi lahko kar zadeva trajnostni razvoj in zelenitev, podpiramo predloge komisije. Zdijo se nam pomembni, vendar je treba reči še nekaj. Ni treba na novo izumljati kolesa, temveč se vprašati natančno, kaj že dobro deluje, kaj pa je treba popraviti. Če in od revolucije eh, SKP, v SKP-ju se moramo premakniti v evolucijo. Kar zadeva elemente ozelenitve, ti, če jih bomo izvajali, kot so predvideni, bodo povzročili revolucijo pri naših eh, kmetovalcih. Države članice so namreč že sprejele celo vrsto ukrepov, naprimer eh, čiščenje hlevskih površin in eh, celo vrsto drugih ukrepov, da bi teh 7 odstotkov neuporabnih površin ali prahe dosegli. Če bo ta komponenta zelenitve eh, sprejeta tako, kot predlaga komisija, bo se skupaj pomenilo eh, večje upravno in birokratsko eh, breme. Mislim, da ne smemo kmetovalcem, tudi kar zadeva na vzkrižno skladnost, na ramena naložiti več zapletenih bremen. Pri SKP-ju in reformi SKP gre tudi za verodostojnost do potrošnikov, seveda pa tudi do velikih kmetovalcev, kajti oni so tisti, ki marsikaj eh, koristnega počenjajo, ne samo za naše kmetijstvo in gospodarstvo, temveč tudi za okolje. In če hočemo, da bo kmetijstvo v Evropski uniji zgled za vse druge, potem moramo stvari, ki smo jih v preteklosti dobro delali, samo še izboljšati, nič drugega. Ta greening, ki naj bi eh, bil eh, zelenitev, ki naj bi bila vključena tudi v drugi stebr. S tem se strinjamo, vendar države, članice, ki so v zadnjih desetletjih na področju razvoja eh, podeželja veliko naredile, ne smejo sedaj trpeti zaradi novih predlogov. Cela vrsta vaših predlogov, kar zadeva inovativnost, večja konkurentnost, trajnostni razvoj, eh, spodbujanje investicij, to se nam zdijo dobri predlogi, gospod komisar, ampak kar zadeva eh, zagota, varno proizvodnjo primarnih eh, proizvodov in njihovo zagotavljanje, se nam zdi, da tukaj ni dovolj Eh, predlogov. Tudi tako imena bioenergija ni dosegla ustrezne pozornosti. Upam, da bomo v sodelovanju s komisijo in parlamentom pa vendarle lahko prišli do ustreznih rešitev v prihodnosti. Hvala. Hvala poslanka Kostinger. Zdaj je na vrsti Lazlo Vajder, ki predstavlja mađarsko vlado. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje. Mačarska meni, da potrebujemo trdno, močno skupno kmetijsko politiko v prihodnosti, ker zadeva raven podpore, takšne kot smo jo imeli, ne smemo eh, dopustiti, da se ta zniža. Vemo, da predlogi komisije so še vedno predlog eh, pogajanj, vendar bi želel meniti nekaj predlogov konkretnih zadev. V prihodnosti bo kmetijstvo moralo zagotavljati na konkurenčen način ustrezno prehrano za naše prebivalce. Kapica v prvem uh, stebru se nam zdi, da zagotavlja ustrezni dohodek kmetom, vendar tukaj morajo države članice uh, imeti dovolj fleksibilnosti v zvezi s tem, kako bodo podporo uporabile. Desetodstotna kapica se nam zdi, da je pomembna, ko gre za a, občutljive regije in občutljive sektorje. Razširitev zelenitve na nova področja se nam ne zdi problematična, vendar v preteklih letih smo biokmetovanje podpirali že z različnimi ukrepi. Mislim, da ne smemo iti predaleč te, to zelenitvijo, da ne bomo pretiravali. Cilje bi morali dobro domisliti. Ukrepe je treba poenostaviti, upoštevati je treba tudi lokalne pogoje in to bolj kot v preteklosti. Mačarska proučuje nekatere predloge komisije, še vedno proučuje mislimo, da bi. Na nekaterih področjih države članice morale ohraniti več možnosti uh, uporabe finančnih sredstev, kot se jim zdi to primerno. Regionalni razvoj moramo upoštevati in to z ustreznimi ukrepi tako na ravni EU kot držav članic. Nadaljna poenostavitev je za SKP pomembna tako za javne uprave, kot tudi za kmetovalce in tukaj mislimo, da se mora komisija še nekoliko potruditi. Končno želim povdariti, da bo Mačarska konstruktivno sodelovala z komisijo, da bomo uh, položili ustrezne temelje za prihodno SKP. Hvala, besedo predajam predstavniku nizozemske vlade Ungerven. Eno minuto imate. Hvala, gospod predsednik. Spregovoril bom o konkretnih točkah. Predlogi Evropske komisije so podlaga za pogajanja, vendar bi morali biti pravičnejši in enostavnejši zauzemamo se za določeno porazdolitev neposrednih plačil, vendar menimo, da sta zelo pomembni načelo enakopravnosti in sorazmernosti. Zaradi tega se ne strinjamo s trenutnimi predlogi. Kar pa zadeva posamezne odstotke za države članice, mislim, da bi lahko imeli najvišjo stopnjo štirih odstotkov tako kot so že dejali številni kolegi, bi morali biti pri vsem tem bolj fleksibilni, predvsem, ko gre za kompenzacije. Podpiramo ambicije komisije, ki se zauzema za 30 odstotkov, vendar je treba upoštevati raznolikost kmetijstva v Evropi. Tako kot irski kolega, tudi sam menim, da bi morali upoštevati posamezne situacije na nacionalni ravni. Morali bi imeti kompenzacije, ki ne bi bile samo zelene, temveč tudi za druge ukrepe, ki se sprejemajo. Lahko pomislimo za obnovo hlevov ne bi se spuščal v podrobnosti in ne bi ponavljal tega, kar so že povedali kolegi. Podpiramo to, kar je dejala Nemčija, predvsem kar zadeva zgornje stopnje. Obenem se strinjamo tudi z Irsko glede mladih kmetov. Obenem mislim, da moramo potegniti nauke iz trenutne krize, kot je dejal tudi grški kolega. Dobro, zdaj ima besedo predstavnik švedske vlade Tomas Dalman. Izvolite. E, ja, Hvala lepa. Opravičujem ministra, ki ga žal ne more biti. Tomas eh, Malman je moral oditi, ampak eh, bom naredila vse, da ga ustrezno zastopam. Veliko je bilo že povedano v zvezi z reformo SKP. Menimo, da bomo konstruktivni v pogajanjih. To je vse, kar lahko rečem. Hvala, dobro. Zdaj je na vrsti predstavnica slovenske vlade Simona Vrevci. Izvolite. Ja, hvala. Uvodoma bi se želela v imenu ministra zahvaliti za organizacijo tega sestanka. Eh, dejansko so vsi govorniki pred mano že povedali ključne zadeve. Za Slovenijo v zvezi s to reformo je predvsem pomembno fleksibilnost pri konvergenci v eh, sami državi članici. Namreč, če se teh specifik, eh, ki zaradi izhodišča, ki ga imajo različne države članice, če se tega ne bo upoštevalo, potem so učinki lahko učinki na ravni posameznih kmetij izredno veliki. In v tem kontekstu rabimo v Sloveniji fleksibilnost. Slovenija se tudi strinja s konvergenco med državam članicam, vendar si želi oziroma zastopamo pristop, po katerem je, se uporabi pragma, pragmatizem, torej da se uporabi formulo, ki jo je predlagala komisija. Ta formula se nam zdi transparentna in dovolj dobra. Strinjamo se pa tudi z Nemčijo, da pravzaprav končno odločitev o tem oziroma končni dogovor o tej višini sredstev za neposredna plačila bo mogoče narediti šele, ko bo znan dogovor v okviru nove finančne perspektive. To seveda velja tudi za področje razvoja podeželja, kjer je posebej pomembno za Slovenijo, da se lahko nadaljuje procese prestrukturiranja, ki smo jih začeli, da nadaljujemo delo, delo, ki smo ga vložili eh, v varovanje okolja v okviru kmetijsko-okoljskih programov in pa spodbujanje razvoja podeželja. Eh, zato se tukaj pridružujemo Avstriji, da je treba dobre modele oziroma modele, ki so bili uporabljeni na področju programa razvoja podeželja, tudi upoštevati oziroma honorirati. Hvala. Bene, io ringrazio tutti. Dobro, zahvaljujem se vsem predstavnikom eh, vlad, ki so spregovorili in tudi seveda vsem ministrom. Zdaj nas čaka še nekaj prispevkov poslancev. Ne vem, če se želijo javiti k besedi poslanka Kanjete. Eh, Hvala lepa, ministr ministri in ministrice, spoštovane kolegice in kolegi. Bom zelo kratka. Zdi se nam, da predlog komisije ni pravičen do Latvije. Natančno smo ga pregledali. Prej smo pričakovali, da je to nekaj, da bo Evropa kmetijstvo omogočila biti konkurenčen, da ne bo eh, enotni trg oškodovan. Ampak, če si pogledamo se zdaj sistem neposrednih plačil, obstajamo. Smar Menimo, da prihodno obdobje ne bi smelo biti daljše od štirih let. Če pa bomo dobili neposredna plačila, ki bodo nižja kot 50 eh, odstotkov, potem bi morali sedaj začeti z eh, predhodnim obdobjem, ne pa leta 2014. Če bodo stvari potekale tako, kot eh, predlaga komisija, bo 20 let trajalo, da bomo približno ujeli ostale. To pomeni, da 30 let po eh, padcu železne zavese bodo naši kmetovalci dobili samo 50 odstotkov poprečja eh, Evropske unije v obliki neposrednih eh, plačil. Te razlike, kot so že nekateri drugi ugotovili, niso samo za nekaj odstotkov, temveč bodo za 300 odstotkov v prihodnosti. Mislim, da moramo neposredna plačila ustrezno urediti, sicer enostavno ne bomo zagotovili enakopravnih in poštenih pogojev za nekatere kmetovalce, pa tudi konkurenčnost kmetovanja bo trpela. Hvala. Proponovana reforma je gunje kontinuacijo brakje. Gospod predsednik, reforma je nadaljevanje konkretnih sprememb. Treba je dejati, da predlagani proračun ni dovolj za eh, vse to, kar čaka kmete. O tem sem že veliko krat govoril. Tudi na kmetijskih trgih se že začenjajo špekulacije. Nekaj podobnega se dogaja kot na finančnih trgih. Povečujejo se orodja, ki so potrebna za popravljanje trgov, uporabljamo nadzor. To se dogaja na finančnih trgih. Na področju kmetijstva pa delujemo na eh, načine, ki niso zelo primerni. Morali bi uh, delati več za področje žita ali pa za področje mlečnih izdelkov, s tem bomo stabilizirali prihodke in eh, tudi agroživilski trg. Kohezijska politika mora posvetiti več pozornosti podeželju. V dokumentih, ki se nanašajo na kohezijo, je treba predvideti ustrezno podporo za podeželje. Potem, kar zadeva v zelenitev, ta mora temeljiti tudi na naravi. Ozrelišča. Torej, treba je ugotoviti, ali govorimo o e, govedu ali pa o mlajših teličkih. Potem, kar zadeva brezplačno razdelj, razdeljevanje hrane. Tudi to je pomemben vidik. Zdaj pa delamo stvari, ki niso spremljive za našo družbo. Mislim, da bi morali analizirati to, kar se je dogajalo v zadnjih 50 letih, zato da bomo iz tega potegnili nauke. Alež, izvolite, eno minuto imate. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar, gospodje ministri, dragi kolegi. Pred sabo imamo predloge, ki temelijo na dobrih načeljih in eh, si zastavljajo dobre cilje. Ko razpravljamo o teh predlogih z našimi kmeti, so ti zelo zaskrbljeni. Zanima jih, kakšne učinkovite ukrepe predvideva nova SKP, zato da bodo lahko, ko so vsem problemom eh, konkurence tudi glede na države Mercosur, katere so učinkoviti predlogi te reforme za ogromno ogromno proizvodno bogatstvo kmetov, ki so ustvarili bogatstvo v svojih državah. Prišlo je tudi do ukinitve kvot za mleko. Ta odločitev je bila sprejeta, ker so dejali, da se bodo trgi sami regulirali. Učinki so zares um, obupni. Kaj se bo zgodilo s kvotami za mleko? kmetje eh, ne smejo obdržati samo majhnega deleža vseh prihodkov. Treba je zagotoviti dostojni, dostojni prihodek samim kmetom. Če pa distributeri oduzamejo dejansko kmetom del tega prihodka, vse skupaj ne deluje več. Treba je poiskati konkretne rešitve na vse probleme zelo na hitro. Potem bo spregovoril še komisar eh, Čološ, potem pa še Marek Savicki. Ja, najlepša hvala. Hvala, da ste mi omogočili mm, spregovoriti. Torej, v okviru reforme ne govorimo veliko o proračunu. Kaj bo pravzaprav s proračunom, ki gotovo ne bo zadosten? govorimo o enem odstotku BDP-ja, to pa ne bi bilo uresničljivo. Nimamo niti dovolj sredstev za kritje trenutno, trenutne skupne kmetijske politike, potem problem porazdelitve sredstev med državami članicami. Kaj se bo zgodilo s kvoto za sladkor po tej reformi, potem ko so v to nekatere države vložile zelo veliko naporov, kot naprimer Španija in Portugalska. Mislim, da bi bili morali to upoštevati že veliko prej. Kaj pa bo z vinogradništvom? Mogoče je kdo o tem že kaj povedal lahko bi govoriti, govorili o marsičem. Pomembno pa je, da eh, s to skupno kmetijsko politiko nismo eh, zagotovili generacijske prenove, nismo zagotovili ustreznih inštrumentov. O tem je treba razmisliti, ko eh, razpravljamo o skupni kmetijski politiki. Hvala, Morve, potem Karinovski. Thank you. Hvala, gospod predsednik. Zelo na kratko, dve pripombi imam. Danes tri odstotke namenjamo proizvodni energije, predvsem biogoriv. Mnogi strokovnjaki v Evropi pravijo, da to vodi v porast cen tudi živeli. Kaj se bo zgodilo s temi cenami, še bomo tem odstotkom dodali še druge odstotke ki se nanašajo na eh, kmetijska zemlišča. Potem razvoj podeželja. Težko je oceniti razpoložljiva sredstva, če ne vemo niti, kolikšna sredstva imamo v okviru drugega stebra. Potem treba je upoštevati tudi razlike v razvoju med državami članicami moramo zagotoviti vse večjo enotnost med državami članicami. Zaradi tega bi morali ostati pri trenutno veljavnih načelih nakazil spremenjeno metodologijo iz Berlina iz leta 2005. Predstavljeni predlogi omogočajo nadaljevanje tudi sistema SAPS dejansko pa je to v nasprotju s poenostavljanjem SKP. V sistemu SAPS je plačilo vezano na to, kar se proizvede na določeni površini. Eno minuto imate na voljo, izvolite. Kaj se nam sepen, uh, eh, Mađar? Najlepša hvala. In hvala, da ste mi dali možnost, da lahko govorim v maternem jeziku, v mađarščini. Želela bi nekoliko drugače zastaviti svojo besedo kot eh, prejšnji mađarski predstavnik. Kar zadeva konkurenčnost, to je pojem, ki mi ni všeč za naše kmete. Ministra Poljske in Latvije sta bila ogorčena zaradi diskriminacije eh, kmetov iz nekdanjih komunističnih držav. Tudi sama sem ogorčena nad tem. Naši državljani, ko smo pristopili v Evropsko unijo, so očitno bili zavedeni, kajti takrat smo jim rekli, da bodo do leta 2013 kmetje morali prejemati drugačno raven uh, neposrednih plačil in subvencij kot eh, kolegi v starih državah članicah. Istočasno pa smo odprli meje za uh, pritok. Uh, polščin in podobnih izdelkov iz celega sveta. Ampak kaj do leta 2013? Niti do leta 2014 ne bodo dobili enakih plačil zaradi pomankanja politične volje. Tudi po letu 2014 bo ta neenakost ostala. Mislim, da je to izdaja, če govorimo o konkurenčnosti eh, evropskega kmetijstva in eh, naših kmetovalcev naši kmetje, naši državljani, kot tudi državljani in kmetje drugih eh, držav članic, ki so izpostavljeni neenaki obravnavi, enostavno ne bodo imeli nobenih prednosti in ko bodo ugotovili, da so uh, drugorazredni državljani Evropske unije, bodo zahtevali, da odidemo iz eh, Evropske unije. Hvala za pozornost in opravičujem se, ker nisem odgovorila na vsa vprašanja, ki so bila tukaj omenjena in zastavljena. Vsekakor pa verjetno bomo na vprašanja, ki so bila danes zastavljena, dobili odgovore skupaj z stotinami tisoči naših državljanov na spletni strani komisije. Hvala parte delle risposte arriveranno. Del odgovorov bomo dobili že sedaj. Z veseljem predajam besedo komisarju Čološu. Zahvaljujem se mu za udeležbo na današnjem sestanku. Ponovno je dokazal, da je eh, na voljo vsem nam. Potem bo na vrsti še Marek Savicki, potem bom jaz zaključil sestanek. Paolo. Hvala, Paolo. Veste, gospa Morvaj ko je človek v veliki družini in je na mizi kolač, ki ga je treba razdeliti, smo vsi v isti situaciji. In včasih se človek vpraša, kako se pa ta kolač sploh eh, je razdelil. Mogoče bi bil lahko vzel večji kos, si včasih reče, ampak smo pod isto uh, streho. In uh, moramo razmisliti, ali boš biti pod to streho s kolačem na mizi, ki ga je treba razdeliti, ali pa je bolje biti zunaj, kjer dežuje. In potem moramo videti uh, kot družina, kako najbolje razdeliti stvari. To uh, vam želim povedati s tem, da razumem vaše razočaranje, ampak mislim, da je tako. Uh, E, ona omeje, imamo omejene vire in smo, smo številna družina in mislim, da nas je veliko, ki smo poznali take situacije, ko je bilo treba eh, kolač razdeliti. Sedaj pa skupna ugotovitev, splošna ugotovitev, kako sem sam razumel zaključek te razprave. Tako kot jaz vidim, niti eh, parlament, niti svet ni um, postavilo pod vprašanj cilje te eh, reforme, niti glavnih instrumentov, ki so predlagani. Ampak v glavnem ste postavljali pod vprašanj vsebino in ste podarjali potrebo po spremembi te vsebine. Sistem eh, direktnih plačil, potem eh, plačila kot podpora osnovnemu dohodku, potem plačila za zelenitev, ukrepi, drugi strep torej tržni ukrepi, tu nisem zasledil zavračanja, ampak sem slišal prošnje, da se ti deli izboljšajo. Se pravi, smo v situaciji, ko je normalno imeti take pripombe, saj se je razprava šele začela. Ampak mislim, da je to podlaga za razpravo, ta razprava mora biti koherentna in predvsem pa se mi zdi, da je to, kar ste rekli, v skladu s tem, kar je komisija do sedaj tudi trdila. Če si sedaj pogledamo neposredna plačila, tu smo govorili o kriterijih porazdelitve teh eh, neposrednih plačil. Vidim tudi v tem primeru, da imamo različna stališča. Eni menite, da je treba upoštevati nacionalne ali regionalne specifičnosti kmetijstev, in to pomeni več direktnih plačil določenim tipom kmetijstva, po drugi strani pa ste tisti, ki povdarjate eh, potrebo po večji, eh, po, eh, po večji eh, pravičnosti in konvergenčnosti. Eh, imamo skupni trg in se, tu imamo eh, torej dve stališče. E, eno, ki zagovarja eh, Eh, upoštevanje specifičnosti regij in držav, drugo pa večjo konvergencnost. Mislim, da ta predlog upošteva ta dva elementa. Na eni strani odpravljamo historično referenco, eh, pretekle kriterije, ampak jemljemo nekaj, kar je mogoče meriti posod, se pravi obdelovalno mm, zemljo, ampak ta se obravnava diferencirano. Državam članicam se pušča možnost, da opredelijo regije, za katere bodo predlagale enotna plačila. Neka država članica, kot je Italija, Avstrija, Irska, Španija ali katerakoli druga država članica, bo imela možnost opredeliti, določiti ali samo eno regijo znotraj te države, eh, kjer bodo uh, plač, plačila enotna, ali pa bodo lahko opredelili regije, tako da se bodo upoštevale specifičnosti med temi regijami, tako da se bo lahko upoštevalo te objektivne razlike. In eh, v Italiji sem prebral v tisku, da piše, da predlog eh, reforme ne upošteva razlik med severnom in jugom. Ne, ni res. Če boste prebrali to besedilo in ga razumeli, boste videli, da ta fleksibilnost obstaja. Ampak s tem predlogom zahtevamo koherentnost in transparentnost. In zato imamo tudi več eh, plasti, plačil. Eh, Sabin je rekla, da je to sistem lazanje. Ja, zato ker imamo tudi v kmetijstvu eh, lazanjo. Imamo mlade, imamo velike kmetije, imamo stare kmetije, imamo gorske kmetije, imamo eh, dolinske kmetije, ekstenzivne, intenzivne kulture in če želimo, da vse to upoštevamo, moramo imeti diferenciran pristop. Ampak to, kar je pomembno, je, da so ureditve transparentne in jasne, da so določbe transparentne in jasne. Se pravi, da se Eh, da povedati, kam je šel eh, denar in zakaj se je enemu dalo več kot nekomu drugemu. Torej, vprašanje pravičnosti, enakosti med državami članicami. Nekateri ste rekli, da tu ni dovolj politične volje. Ja, mogoče je to res, ampak naj vas spomnim, odločitev mora biti sprejeta na ravni vseh 27 držav članic pa ne gre samo za politično voljo, ampak tudi za proračunska sredstva. Naj povem še eno stvar. S tem ne želim upravičiti dejstva, da je ena država, ki bo vedno uh, imela poprečno trikrat manj kot neka druga. Treba je upoštevati ne le plačila, ki jih dobijo kmetje, treba je upoštevati tudi, kakšna je podpora SKP v notranj, eh, notranjem bruto proizvodu. Se pravi, kaj je šlo iz tega skupnega kolača na krožnik ene ali druge države članice. Boste videli, da vprašanje ni tako enostavno, kot zgleda. In potem eh, Giovanni Lavija je govoril o tem. Mislim, da moramo upoštevati ta dva vidika, če želimo na koncu eh, priti do politične odločitve. Bistvenega pomena je, da se lahko politično mobiliziramo, da bo odločitev sprejeta še pred koncem leta 2013, če se želimo odgovorno obnašati do naših kmetov. Ampak odgovornost ne pomeni samo vsebine, to je prvi element, ampak eh, je tudi, eh, je tudi pomembno hitro delati, če bomo preveč zavlačevali v leto 2014-2015 in če, e, če potem ne bomo imeli e, jasne pravne podlage, mislim, da ne, ne bomo naredili najboljšega vtisa s tako zamudo in tudi e, rezultata ne. Zelenitev. Tudi tu je bilo govora o enostavnosti in enakih pogojev za Eh, kmetovalce. Po druge strani pa je bila podarjena potreba po fleksibilnosti. V našem predlogu smo poskušali upoštevati to, da se od eh, eh, kmetov zahteva, od kmetovalcev zahteva, da delujejo na trgo. Ti ukrepi iz prvega stebra so komplementarni in ne izključujejo ukrepov iz drugega stebra torej vsi eh, napori gospoda Njo, torej vse, kar eh, bodo delali kmetje v drugem ukrepu, v drugem stebru, pardon, eh, bo upoštevano tudi s tistim, kar se od njih zahteva v prvem stebru. Recimo, če dobi plačilo v drugem stebru za to, da se, da se upošteva, te, da se upošteva ena površina, ki bo eh, travinjena ali pogozdena. To se bo upoštevalo v teh sedmih odstotkih, kajti to, je, to, to ni praha. V nobenem tekstu eh, komisija ne piše, da je treba eh, dati obdelovalno zemljo v prahu. Ne, tega nismo rekli, pa ste eni to tukaj govorili. In, uh, tako smo se izognili eh, izgubi, izgubi zemlje, do katere prihaja in do, eh, tako smo se izognili tudi izgubi proizvodne, zaradi katere prihaja eh, po sedanjem sistemu. Kmetovalce želimo zainteresirani za to, da zemljo vzdržuje, se pravi ali kot zeleno ali kot pogozdeno. Eh, Potem proračun, koledar, komisija je prevzela svoje odgovornosti, mi smo že dali proračunski predlog in želim vam povedati, da želim, da bi vsaj Evropski parlament in eh, svet eh, uspela obdržati to, kar je predlagala eh, komisija za SKP. Ampak zakonodajni predlog je upošteval to, kar je komisija vedno predlagala. Sedaj je žogica na polju predvsem parlamenta, tudi sveta, ampak predvsem parlamenta in treba je najti rešitev, da ne bomo ogrozili možnosti eh, kmetov, da bi instrumente SKP eh, uporabljali, ne, samo zato, ker se ne bi mi znali zmeniti o proračunu. Eh, v imenu kolegije lahko povem, da bomo dali vso podporo za to, da bo odločitev o proračunu sprejeta čim prej. In kar pa zadeva tržne ukrepe, rekli ste, da so ti prešipki. Vprašanje je, kako okrepiti moč eh, kmetov na trgu. Kako zagotoviti več reaktivnosti? Gospod Dantan, tu bo treba videti, kako uh, uravnotežiti na eni strani potrebe uh, eh, sveta in parlamenta, da bi bila komisija bolj reaktivna, po drugi strani pa pravite, da je treba zmanjšati pristojnosti komisije. Eh, treba je vedeti, kaj človek hočete. Ali želite, da komisija hitro reagira, ali pa se lotimo postopka, ki traja potem cele mesece, da na koncu sprememo tisto odločitev, ki se čisto jasno kaže že na začetku. Uh. Kar zadeva kvote različnih sektorjev, uh, No, kmalo boste eh, uh, dobili poročilo o reformi, ki je bila nedavno izvedena na, v sektorju sadja in zelenjave. Potem bomo dali tudi poročilo o vinu eh, in o, lahko bomo govorili tudi o tem. Potem je pripravljen tudi zakonodajni svežen za mlečni sektor. Razmišljam tudi o tem in bom naredil predloge, kako prestrukturirati eh, sektor oljčnega olja. Mislim, da je treba določene sektorje obravnavati ločeno, upoštevajoč njihove specifičnosti, ampak vse v svojem času. Eh, razvoj podeželja. Tu mislim, da smo zagotovili maksimalno veliko fleksibilnosti državam, članicam in regijam ampak tu je še fleksibilno za to, da se upošteva lokalne specifičnosti, da se eh, doseže skupnosti cilj. Treba je eh, poročati, zakaj in kako se uporablja denar. Tega ne smete pozabiti. Fleksibilnost, subsidijarnost, to omenjate, ampak skupna eh, politika, skupna kmetijska politika je skupnostna komitika in je treba tudi poročati o učinkovitosti porabe denarja. In zato moramo upoštevati tudi pri poenostavitvi, dokot iti z poenostavitvijo, saj ti moramo pokazati, kako je denar porabljen in kje in zakaj. Bom končal. Mislim, da vsi vemo, da moramo doseči kompromis, ampak to bo na končno. Eh, politični kompromis, ampak ne smemo spreminjati svojih ciljev. Sicer bomo imeli težave s kredibilnostjo na vzven. Imamo skupnostno politiko, ki mora upoštevati eh, vprašanja eh, fleksibilnosti, enostavnosti, pa tudi, pa tudi to, da je na koncu treba doseči rezultat. Hvala lepa. To sem vam želel povedati, to sem želel povdariti. Sam sem več ali manj eh, zadovoljen s to razpravo kljub različnim eh, pogledom, ki smo jih slišali, lahko rečem, da vsaj mislim tako, da smo na dobri poti. Hvala lepa. Hvala, Dašjan. Mislim, da imamo vsi čut odgovornosti, vemo, kaj nas čaka. Normalno je, da želimo, da bi s to novo SKP ponudili odgovore našim kmetom. Zaradi tega mislim, da je dobro, da smo organizirali to transparentno soočanje tudi s svetom in s celotnim parlamentom. Alen Travis bi rad besedo, potem bo še na vrsti Marek Savicki. Alen Travis. Ja. Hvala, gospod predsednik, da ste mi še enkrat eh, dali besedo in zato se opravičujem. Želel bi gospodu Agnew odgovoriti na njegovo vprašanje. Yes. Ampak prosim ga, da se natakne slušalke. Želel bi samo zagotoviti, gospodu Agnju naslednje. Cipr bo zelo pripravljen in sposoben opraviti delo predsedojoče članice Evropske unije in pripričali smo, da bo naš mandat, naše predsedovanje uspešno. Če pridete na Cipr, morate biti na nek način eh, previdni. Gospod Agni je rekel, da je eh, videl samo dva traktorja, ampak ne vem, če je obiskal eh, tista območja Cipra, kjer kmetijstvo eh, cveti. E Hvala, Marek. Prosim, da skleneš ta sestanek. Zamujamo že pol ure, vendar mislim, da smo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 potrpežljivost, ki je vedno v kmetijstvu potrebna. Hvala za sodelovanje v tej razpravi. Zlasti hvala kolegicam in kolegom ministricam in ministrom. Tudi tistim, ki niso več tukaj prisotni. In tudi tistim, ki zaradi obveznosti doma niso mogli pripotovati sem. Mislim, da je to verjetno edina, edin razlog za njihovo odsotnost danes. V tej razpravi, to bi želel povdariti, ni nihče nasprotoval sami reformi skupne kmetijske politike. To smo ugotovili na podlagi 50-letnih izkušenj in izzivov, s katerimi se še vedno soočamo. To je pravzaprav vse, kar je skupnega za nas. Do sedaj so bila mnenja zelo različna. Nekateri menite, da potrebujemo zelo globoko, temeljno reformo SKP-ja, da moramo spremeniti skoraj da vse. Drugi pa ste menili, da potrebujemo globoko reformo, pa nič pri tem spreminjanja. Še eno pomembno prvino te razprave bi želel povdariti. Gre za proračun, za denarna sredstva vendar naj vam zagotovim, da nikoli ne bo dovolj denarja za evropsko kmetijstvo. Vsa sredstva, ki so nam na voljo, pa vendarle lahko bolj racionalno porabimo in trošimo. Povdariti bi želel še naslednje. Pričakujem, reformo, ki bo stvari racionalizirala, reformo, zaradi katere bo SKP bolj poštena politika in bolj v prihodnost usmerjena politika. Lahko govorim samo v imenu Polske, ampak tokrat ne bi želel govoriti v imenu Polske, temveč v imenu polskega predsedstva. Lizbonska pogodba, naj spomnim, je sem nam prinesla nove dožnosti. Odkar imamo SKP, odkar smo našim kmetom uh, zaukazali na nek način, da morajo opravljati tudi uh, storitve v javnem, javnega pomena, smo jim seveda uh, na nek način določili ustrezne meje delovanja. Kaj je zelenitev ali greening? To je napor, ki ga morajo narediti vsi kmetje, ne glede na to, v kateri deželi so, da v okviru prvega stebra spremejo ustrezne ukrepe. In 30 odstotkov nacionalne vojnice smo namenili temu. Če govorimo o zelenitvi v Latviji, je treba reči, da bodo v ta namen kmetovalci dobili samo nekaj uh, evrov v, na polskem nekaj več, ne vem, na danskem pa bodo dobili 200 evrov, ampak preberite to v okviru Lizbonske pogodbe, ki pravi, da e, je nedovoljena vsaka diskriminacija. Zato, če se bo stanje nadaljevalo, kakršno je, bomo po tej reformi dobili ogromno število tožb, ki jih bodo kmetovalci sprožili pred e, Evropskim sodiščem češ, da so diskriminirani. Zaradi tega moramo upoštevati tudi vse to pri takšnih razpravah. Najlepša hvala in nasvidenje. Hvala, najlepša hvala vsem, predvsem. Eh, poročevalcem, ki so si pridno zapisovali med sestankom. Želim veliko uspeha vsem. Mislim, da to vsi potrebujemo, dragi kolegi. Zdaj nas čaka delo. Cilj je vsem nam skupen. Danes smo bili priča lepemu dnevu demokracije, transparentnosti. Najlepša hvala vsem. Sestanka je konec.